Good morning, everybody. Welcome to our session of today. Lepo pozdravljeni vsi, dobrodošli na današnjem zasedanju. Vsi ste prejeli dnevni red in če nima nihče komentarjev na dnevni red, predlagam, da dnevni red v trenutni obliki tudi spremljamo. par sporočil, kot veste, lahko ta sestanek vsi spremljajo na internetu, web streaming imamo, prav tako imamo nov novičnik, številka šestindevetdeset, prav tako pa boste v gradivu za današnji dokument našli tudi obvestilo o misiji IMK na Kitajsko. V Šanka in Hangsu smo, smo se uh, podali od 17. do 19. julija. Smo bili tam, šest članov našega odbora je šlo tja. Haver Mici je, vodil, je vodila delegacijo, Brigit Kolnagen je bila tudi ta, Otsmar Karas, Ecvar Keres in Nikola Danti in Marko Zulo glavne teme, ki smo jih obravnavali na tej misiji, je bilo carinsko sodelovanje EU-Kitajska, pa tudi svežen o blagu in uh, carinsko preverjanje za varnost blaga in uh, ukrepi za boj proti goljofiji, razvoj na uh, digitalnem trgu. Pogovarjali pa smo se tudi o priložnostih in izzivih, kar zadeva razvoj in nadaljno uporabo umetne inteligence. Na to obvestilo boste našli v angleščini, prav tako pa bomo druge jezikovne različice dali, dali na razpolago k malu. Vsi ste prejeli tudi zapisnik eh, z našega sestanka septembra, ne vidim nikakršnih komentarjev, tako da ugotavljam, da smo to sprejeli. Zdaj pa smo že pri prvem poročanju. Eh, iz trialoga akt o dostopnosti. Morten, ja, najlepša hvala. Odlično je slišati, da ste imeli lepo misijo. Sam se naj bi pridružil, pa sem bil na Danskem, tudi čudovito mesto. Šesti trialog smo imeli v zvezi s aktom o dostopnosti v Strasburu prejšnji teden in z veseljem lahko poročam, da smo dosegli lep napredek. Tudi zato, ker imamo novo predsedstvo. Avstrijci so se nam zdaj pridružili. In medtem, ko smo bili nekateri na počitnicah, so Avstrijci trdo delali v poletni vročini, zato da imamo lepo osnovo za delo že na samem začetku sezone. Morda se spomnite pogajanj ki so se začela pod bolgarskim predsedstvom v začetku letošnjega leta. In kljub um, ogromnim prizadevanjem, da bi dela zaključili, nam to ni uspelo. Nažalost se je izkazalo nemogoče. Na zadnjem, uh, oziroma se je bilo nemogoče organizirati zadnji trialog uh, z bolgarskim predsedstvom junija, potem so prevzeli zadeve Avstrici in zadeve so začele premikati. S tem sicer ne želim povedati, da smo že na koncu tega postopka, sploh ne. Napredek smo dosegli, ampak o tem več kasneje. Prejšnji teden pred sestankom je avstrijsko predsedstvo eh, prosilo za ažuriran mandat strani držav članic, zato da bi lahko napredovali v okviru pogajanj. Pred zadnjim sestankom trialoga smo imeli še osem odprtih vprašanj. Države članice so sprejele nov mandat glede pet izmed teh osmih eh, zadev. Na zadnjem sestanku smo dosegli dogovor v zvezi s samopostrežnimi terminali. Dogovorili smo se, da bo akt pokrival vse plačilne terminale in kot drugo vse samopostrežne terminale, ki se uh, uporabljajo v uh, storitvah, ki jih pokriva ta akt. Uh, ne pa te tudi terminalov, kamor morajo, kamor morajo potrošniki dodajati osebne podatke. To je dober uh, kompromis, vsi smo morali malce popustiti pri tej zadevi, tako da to je dober kompromis. Izpostavim pa naj, da je ta pogoj še vedno še odvisen od. Uh, Končnega dogovora glede uh, samopostrežnih terminalov na področju prometa. To sem moral omeniti. In... Doseči smo morali, oziroma doseči bomo morali dogovor glede vseh zadev, če ne, bodo tudi ostali kompromisi pod vprašanjem, to se moram še omeniti. Ne omenim še dve odprti vprašanji, kjer je zadeva malce problematična svetom in sicer gre za grejeno okolje in pa javna naročila. Parlament in svet stojita še vedno na svojih pregovih, kljub temu, da ima zdaj svet nov mandat ni velika skrivnost, da je grajeno okolje za a, parlament zelo pomembno za večino. Zaenkrat pa ima svet oziroma ima avstrijsko predsedstvo zelo omejen mandat glede grajenega okolja. Glede javnih naročil, tudi to je izjemno težavno vprašanje za svet. Avstrijci težko dobijo nek dober mandat v zvezi s tem. Tako da smo Avstrijci še enkrat prosili, naj se vrne na svet in poskušajo dobiti nov mandat pred eh, sedmim trilogom. V zvezi s tem uh, je svet morda pripravljen doseči kompromis. Ne vem pa, če bo možno doseči dogovor v eh, tem uh, mandatu, v tem sklicu. Uh, to tveganje obstaja, kljub temu, da to ni naša želja. Odpravili smo zdaj vse tiste uh, minorne zadeve, ampak glavna vprašanja so še vedno odprta. Že od samega začetka smo vedeli, da bo to zelo težavno. Kot poročevalec uh, delam intenzivno na tem, da pogajanje ne bi propadla, da dosežemo dogovor. Ne potrebujemo pa akta, ki na terenu ne bo imel nikakršnih učinkov. Uh, tako jaz kot poročevalci v senci smo si enotni glede tega. Evropski državljani čakajo in pričakujejo rezultate. In pričakovanja so uh, visoka, zlasti v, um, skup, v skupnosti ljudi z omejeno mobilnostjo. Na naslednjem trialogu upamo, da se bodo zadeve premaknile glede uh, Eh, še odprtih vprašanj. Upam, da bo to tudi zadnji dialog eh, glede akta o dostopnosti, ampak če bomo podali še enega, potem prav bomo tudi to sprejeli. Zdaj pač upamo, da bodo Avstrici uh, eh, naredili nek čudež, kot so ga že, poloti, eh, kot so ga že poleti. Sam sem optimist in uh, sem prepričan, oziroma upam, da bo da jim bo to tudi uspelo. Eh, lahko pa še enkrat eh, poročam predsedujoče, ko bomo dobili nove rezultate. Ja, najlepša hvala za uh, nove informacije v zvezi s tem. Predlagam, da gremo naprej. Gre za vzajemno priza, priznavanje blaga, ki se zakonito trži v drugih državah članicah. Gospod Štefan, ki je naš poročevalec. Ja, najlepša hvala, gospa predsedujoča. Kolege z veseljem obvestim da smo imeli politični trialog in pa dva tehnična sestanka. Uspelo nam je eh, vzpostaviti dve kategorije tehnične in politične eh, prioritete glede vzajemnega priznavanja. Želimo pa ta dosež zaključiti do konca novembra. Vem, da je to ambiciozno, ampak mnenja sem, da je to hkrati tudi dosegljivo. Naše osnovne prioritete so nespremenjene in sicer morali bi odstraniti neopravičene overe, kar zadeva tržni dostop, države članice pa pozivamo naj utemelijo kakršnekoli omejitve. Hkrati želimo izboljšati sodelovanje med komisijo in državami članicami pri ocenjevanju nacionalnih pravil. Naša prioriteta je tudi to, da uporabljamo sistem Solvit za reševanje težav in da vzpostavimo koordinacijsko skupino, naloga katere bo, da usklajuje aktivnosti pristojnim organom in da jim pri tem tudi pomaga, pa tudi eh, kontaktnim točkam za proizvode. Glede tega se svet, parlament in komisija še ne strinjamo povsem, ampak mislim, da gredo zadeve v pravo smer. Mislim, da smo blizu kompromisa na trialogom. 18. oktober, naslednji teden, bomo imeli naslednji trialog in prepričan sem, da bomo uspeli doseči lep napredek. Ja, najlepša hvala, gospod Egiju. Želeli ste besedo, izvolite. Oh, beg your pardon, it's different from the other. Sorry about that. Um, I'm pleased to hear. Ja, zelo lepo je slišati, da govorimo o vzajemnem priznavanju. To bo namreč a, omogočilo lažji brexit. Ko to predložijo tudi Brnejo, pravijo, ne, ne, ne, vzajemnega priznavanja za tretje države pa ne moremo imeti zato ker te tretje države niso v pristojnosti Evropskega sodišča iz Luksemburga. Ampak to ne drži posem, ker imam primere vzajemnega priznavanja, ki obstaja na relaciji do tretjih držav, naprimer z družnimi državami, glede zavarovanja in pozavarovanja, imamo to, potem tudi v odnosu do Kanade in to je še toliko bolj pomembno, tudi zato, ker je ravno, ker bi sklenil prosto trgovinski sporozum s Kanado. Gre pa za standarde proizvodnje nasploh. Prav tako pa imamo še en dogovor glede vzajemnega priznavanja za ostalo, glede avtomatično priznanih proizvodov in še, en iz, iz, še enega z Izraelom. In to so pač prakse, ki obstajajo. Te držav, teh držav Evropsko sodišče ne pokriva in mislim, da bi, bi lahko po tej smeri šli, v tej smeri šli, šli tudi pri Brexitu. In zanima me, pri Brexitu, zanima me pa, če ima kdo kakšen protiargument za to. Predsedujoča, naj vas spomnim samo, da se o tem ne bomo pogovarjali danes, danes samo eh, slišimo poročila o trilogiji. Paskal, izvoli. Ja, eh, ne želim eh, sprožiti neke razprave, želel bi samo pozdraviti delo gospoda Štefaneka. Vzdušje je zares dobro med poslanci, poročevalcem in poročevalci v senci. Ko je parlament složen, smo zelo močni tudi v odnosu do komisije. Ja, najlepša hvala, gospod Švab, tudi bi želeli nekaj dodati. Ja, najlepša hvala, gospa predsedujoča. Jaz bi pa želel povezati te dve razpravi. Tu govorimo o postopku vzajemnega priznavanja. In gospod, eh, ki se je ravno kar oglasil, bi moral vedeti, da je vzajemno priznavanje zelo kompleksno v Evropski uniji. Že več let je to zelo kompleksen postopek. Tako da ne vidim nikakršnega razloga, zakaj ne bi čestiteli poročevalcu za odlično upravljeno delo in zakaj ne bi. In zakaj bi zdaj odpirali vzajemno priznavanje za tiste, ki zagovarjajo Brexit in vedeli so, da želijo oditi. Zdaj se pritožujejo zaradi Brexita, ko so zadeve zares se zakomplicirale. Skratka, mislim, da je opravljeno delo odlično in mislim, da smo premustili številne overe, ki smo jih v preteklosti imeli. Če bomo ta dosje uspeli zaključiti pravočasno, bo to uh, pomenilo veliko za dobro delovanje notranjega trga. Dobro, najlepša hvala. Potem pa imamo naslednjo točko poročanje iz misije na japonskem, vodje delegacij. Prva dva dni gospod Švab, no ne, najprej gospod Danti in potem gospod Švab. Gospod Švab, želite poročati o tej misiji? Izvolite. Ja, najlepša hvala. Samo a, kratko sporočilo za kolege. Odlične pogovore smo imeli a, v Tokiju. Nikola Danti je predsedoval naši delegaciji, jaz pa sem uh, kasneje vodil delegacijo v Kyoto. Šest kolegov se je odeležilo te delegacije, sestali smo se z japonskimi poslanci. Res je, da je Japonska zelo daleč od Evropske unije, ampak so sprejeli zelo podobno zakonodajo v zvezi s kibernetsko varnostjo. Uh, leta 2013, pa tudi leta 2016 so sprejeli skoraj iste oziroma zelo podobno zakonodajo za varstvo osebnih podatkov. Status je eh, skoraj da ekvivalenten, sprejeli pa smo tudi JEFTO, torej prosto trgovinski sporozum z Japonsko. Zelo dobro je eh, bilo, da smo se tudi pogovorili s kolegi iz Inte in eh, Ogromno sestankov smo imeli ne samo na Evropski misiji na Japonskem, ampak tudi s kolegi drugot. Jasno je bilo, da je Japonska, to sem partner Evropske unije, delimo določene cilje, ne samo gospodarske, ampak tudi politične in mislim, da smo lahko ponosni. Eh, zato, ker se Japonci zgledujejo po Evropski uniji glede zakonodaje na področju standardizacije, zato ker so mnenja, da smo mi nek pionir um, globalnega in pravičnega gospodarstva in upam, da se bodo ta prizadevanja vključili tudi naši britanski prijatelji po Brexitu. Hvala. Prav, najlepša hvala. Začeli bomo z naslednjim dosejem, sicer pričovali bomo predloge spremembe glede dosjeja v zvezi se zaščito kolektivnih interesov potrošnikov. Gospod Gijom je naš poročevalec, izvolite. Ja, najlepša hvala. Upam, da lahko najprej obvestim odbor o um, dogovoru oziroma razpravi glede pravic potnikov. Jaz sem bil poročevalec v zvezi s tem in z veseljem lahko poročam, da so bili vključeni številni manjmaji imka. Uh, Eh, ampak zdaj pošlo to na plenarno zasedanje in bi to priložnost želel izkoristiti tudi za to, da jih pozovem naj pazijo na to, kaj se bo dogajalo na razpravi na plenarnem zasedanju. Upam, da bo tudi tam eh, ustvarjeno dobro sodelovanje, ki smo, mnenju, ki smo ga imeli pri mnenju. Zdaj pa smo pri drugem dosjeju pravice potnikov. Amandmaje smo šele včeraj prijeli v angleščini. Tako da sem imel priložnost, da si na hitro to preučim šele včeraj. Hkrati pa sem tudi opazil, da bo zelo kompleksno najti neko skupno eh, stališče različnih skupin. Amadmaje grejo zares v različne smeri. Sam bom poskušal doseči neke kompromise, zato da bi bila mnenja, kar se da složna. Na odboru trans smo bili zelo aktivni in si zdaj pod istim pravilom 54. Tudi na Juriju bi se to lahko zgodilo, ampak ne, če bomo v končni fazi imeli poročilo, ki ga podpira samo zelo tesna večina. Tako da bi poskušal ugotoviti, če lahko gremo v to smer, ampak potrebujem tudi pomoč eh, poročevalcev v senci. Mislim, da zares lahko še enkrat preučimo um, varovalke za kvalificirane subjekte. Mislim, da bi se morali pogovoriti tudi o financiranju tretjih uh, strani, kako to nekako bolje uh, eh, omiti in določiti ne smejiti samo posredno za komercialni profit, ampak tudi za to mora veljati tudi za, tudi za nedobičkonosne organizacije. In kot drugo v svojih lastnih predlogih sprememb sem jasno povedal, da bi morali s kompenzacijami pomagati individualnim potrošnikom, ne pa splošnemu interesu. vidim, kakšne so prakse določ, določenih potrošniških organizacij, ki niso dobičkonosne pri zahtevah, pa delajo potem skupaj z bolj komercialnimi partnerji in če posredno tisti, ki so podali zahtevek, dobijo povrnen znesek. oziroma včasih so ti zneski tako nizki, da ga potrošniki sploh ne želijo, ne vem kako, in potem gre ta, te, te nizki zneski omenjenim organizacijam in to zna nastati konflikt interesov. Prav tako pravčujem eh, prošnje nekaterih skupin za to, da bi imeli sistem opt-ina za a, eh, potrošnike, ne pa opt-out. Ampak to je zelo komplicirana zadeva. Kot potrošnik morate namreč vedeti, da obstaja nek kolektivni zahtevek. Eh, če želimo imeti sistem optina, za katerega se ljudje zares odločijo, se morate prepričati, da podjetje ali pa pristojni organ da te informacije na voljo če ne, lahko sam sprožim neko pravdo, ne da bi sploh vedel, da obstaja tudi nek kolektivni postopek. 300 amantmajev imamo, to je ogromno amantmajev. Poročevalec v Juriju je priložil predstavitev eh, poročevalca oziroma poročila na eh, tem odboru za dva tedna. Tako da bi si tudi sam želel vzeti malce več časa za to, da pripravimo kompromise, ki bi bili deležni podpore več skupin, namesto pa da hitimo. Mislim, da moramo tudi mi časovnico prilagoditi podobno kot jo je Juri in mislim, da je bolje preložiti sestanek poročevalcev v senci, ki ne bi bil v torek naslednji teden. Čez vikend bi torej pripravil kompromis, se po zdajšnjo časovnico. Potem imate samo en dan, da to preučite in se bomo že morali pogajati v zvezi s tem. Mislim, da je bolje, da si vzamemo malce več časa, zato uh, bom to predlagal, da se to preloži tudi na sestanku koordinatorja. Gospod Švab je poročevalec v Senci za ELS. Najlepša hvala, gospa predsednica. Najprej bi se eh, zahvalil poročevalcu za res um, korektno obravnavo naših predlogov sprememb. Eh, lepo zahvalil. gospod Dejong je to že storil in zdaj si mm, bomo gledal, katere predloge spremem želim pokomentirati. V bistvu jih je toliko, da eh, tega ne bom storil. Zato bi morda vodoma povedal samo, da je za skupino ELS in pa zame kot poročevalca senci jasno eno. Tu gre za izjemno občutljivo vprašanje, ki je nepovratno, nepovratno začeto. V ZDA, eh, kjer smo pred kratkim tudi bili z delegacijo za notranji trg, je tako, da podjetja vsako leto več denarja eh, vlagajo v obrambo pred eh, neupravičeno uloženimi tožbami, kot pa ga vlagajo naprimer v raziskave in razvoj. In sistem, pri katerem se več denarja pokuri za tožbe, če, lahko, če se lahko tako izrazim, torej za industrijo tožb eh, v primerjavi z raziskavami in razvojem, bo, imela, bo imelo negativne posledice za celoten raziskovalni sektor. Če sem pravilno razumel, pa tudi vsi kolegi na to vprašanje gledajo enako kot pa mi. Posledično se sprašujemo, kakšni bodo naši ukrepi. Tudi, če bo varstvo potrošnikov zelo pomembno Eh, moramo vedeti, da v ZDA potrošniki mm, od teh postopkov ne dobijo več, morda celo manj kot v Evropi, čeprav je postopkov neprimerno več kot v Evropski uniji. Predvsej denarja poberejo odvetniki oziroma te skupine, eh, zastopniške organizacije in tako naprej. Denar pa nikoli ne pride do potrošnikov, pač ponikne v neke žepe. In mislim, da se tudi okoli tega strinjamo v Evropskem parlamentu to ni dobro. Gospod Dejonk je omenil varovalke, ki bi jih potrebovali v sistemu, da do takšnih ekscesov ne bi prihajalo. Gospod predsednica, kar nekoliko presenečen sem na tem, da Evropska komisija danes, leta 2018, v osnutek direktive eh, vnaša posem druge stvari, kot pa jih je sama omenjala še v priporočilu svetu izpred nekaj let. To ni vprašanje, ki se je pojavilo včeraj na danes, to je vprašanje, ki obstaja že kar nekaj let. Predvsej časa se že ukvarjamo s tem, kako eh, obravnavati te poenostavljene postopke, eh, tudi v luči težav z eh, Volkswagenom. Leta 2013 je Evropska komisija v sklopu priporočil omenjala precej varovalk, ki bi jih v vsakem primeru morali upoštevati. In ni mi jasno, zakaj Evropska komisija zdaj ne upošteva tega lastnega priporočila, ki je Eh, nastalo v Evropski komisiji. Želimo si eh, rešitev opt-in v petem členu, kot je omenil Denis De Jong. To ni najbolj preprosto, ampak nekaj za misli, kako to storiti že imamo. V sedmem členu želimo imeti ustrezno eh, regulacijo kvalificiranih subjektov, da ne bo prišlo do neupravičenih tožb in četrtič ne želimo da bi prihajalo do tožb, kjer se ne bi preverjalo eh, škodnih primerov po posameznih primerjih. Pošaljenega odločenja ne bi smeli dopustiti, kajti treba je jasno povezati, kakšen je bil škodni primer in kdo je bil oškodovanec. Želimo se tudi, da bi stranka, ki izgubi postopek, eh, plačala sodne stroške. To ni eh, Eh, nekaj, če se ne poznamo. Želimo tudi zagotoviti, da se seznam pravnih aktov, ki je omenjen v eh, prvi prilogi, obravnava kot odprt seznam, ne kot eh, zaključen seznam, kajti glede precejšnjega števila elementov še nismo dobili vseh informacij, tudi mm, ocena učinka še ni zaključena in zato potrebujemo nekaj mnenjskega prostora. Mislim, da je šlo tu za delo, ki je bilo izvedeno precej hitro kot ponavadi pred eh, evropskimi volitvami, ampak ker gre za izjemno občutljivo vprašanje, pozivam vse vpletene, da si vzamemo več časa, ker gre za pomembne stvari, ki ne se na koncu ne smejo končati zgolj kot nek zmazek v kompromisih, ampak ki morajo biti najprej podvrženi temeljiti analizi, potem pa se moramo okoli njih odločati. Hvala. Najlepša Virginia Rozier za skupino socialistov in demokratov. Kasneje se nam pridružijo. Aha, ok. <laughs> Za Alde? gospod Selimovič. Izvolite. Much, uh... ja, najlepša hvala, gospod predsedujoča. Matijas se nam ni uspel pridružiti, zato me je prosil, da govorimo o njegovem imenu. Najlepša hvala poročevalcu za njegovo delo na tem dosjeju gospod De Jong, mislim, da je naslovil zelo pomembna vprašanja o svojem osnutku mnenja na zadnjih razpravah, eh, sem opozoril na določene eh, pomisleke, ki jih imamo v zvezi s tem predlogom. Te smo vključili tudi v predloge sprememb, ki smo jih predložili. Prvo kot prvo, naj še enkrat izpostavim, da moramo zagotoviti, da bo namen te direktive minimalna harmonizacija. Ta se mora samo dodati trenutnim nacionalnim mehanizmom. Kot drugo, kvalificirani subjekti morajo biti povsem transparentni glede od tega, odkot dobivajo financiranje. To mora biti eden izmed kriterijev v četrtem členu za kvalificirane subjekte. Kot tretje, deklaratorna odločitev iz šestega člena bi se morala uporabljati samo v izjemnih situacijah, zagotoviti moramo, da to ne bo postala neka norma kompleksni primeri, ki imajo vpliv na potrošnike v več državah članicah, eh, terjajo dobro koordinacijo. Eh, šesti člen to sicer v določeni meri omenja, ampak potrebujemo še boljšo koordinacijo na ravni Evropske unije, če želimo imeti uh, dober sistem za zastopniških tožb v Evropski uniji. Najlepša hvala in Matija se veseli nadaljnega sodelovanja. Tura Redes, Zelene. Najlepša hvala. Najlepša hvala tudi prečevalcem za odlično upravljanje dela. Zelo pomembno je, da imamo potrošnike, pa tudi ostale skupine, eh, ki so utrpele neko škol, škoto zaradi škandalov, kot so Dieselgate, naprimer, da imajo priložnost, da podajo zahtevke, tožbe. In to tu se ne smemo omejiti samo na potrošnike. Pri Dieselgate, naprimer, so bili oškodovani potrošniki, ki imajo te avtomobile, ampak škodovali so tudi vsem ostalim udeležencem v prometu. Zato smo predlagali določene predloge sprememb, zato da bi predlogo malce bolj odprli, da bi zagotovili da upoštevamo tudi druge negativne učinke na javnost, naprimer na negativni učinki na javno zdravje, na delo in tako naprej. Tudi to je treba upoštevati. Priznati moram, da ne razumem posem, zakaj, vedno, zakaj se vedno primerjamo z DA. Uh, njihov model je namreč zelo drugačen od tega, kar je predlagala tu komisija zlasti, uh, če upoštevamo to, da imamo dobro delujoče in pozitivne uh, primere zastopniških tožb v Evropski uniji, ki grejo ponekod še dlje kot pa to, kar je predlagala komisija. Tako da se strinjam s tem, kar je povedala skupina Alde. Sicer ciljati moramo na minimalno hormonizacijo, zato da ne bi slečajno znižali raven zaščite, ki so deležni potrošniki v določenih državah. Opt-out sistem bi morali uh, ohraniti v določenih primerjih, je zelo, zelo težko doseči vse prizadete potrošnike v praksi in uh, jih potem tudi pripraviti do tega, da se odeležijo tožbe, če je pričakovana kompenzacija zelo nizka. Glede kvalificiranih subjektov pa je jasno, da govorimo o nedobičkonosnih organizacijah. Če lahko to dodatno pojasnim, pojasnimo, smo mi pripravljeni to podpreti, hkrati pa moramo uh, se pripričati tudi to, da ta definicija ne bo preoska, da se slučajno ne bo zgodilo to, da bi izključili nekatere dobro delujoče sisteme, ki jih že imamo za zaščito potrošnikov v državah članicah. Neka ad hoc skupina potrošnikov ali pa prizadetih strank bi se morala oziroma bi morala imeti možnost, da se konstituira, če uh, ustreza vsem pogojem, ne dobičkonosnost in tako naprej. Uh, veselim se nadaljnega dela na tem. Uh, dosjeju in eh, mislim, da lahko tudi mi vplivamo na razprave v Juriju. Mislim, da bi si morali vzeti dovolj časa in pripraviti eh, mnenje, ki bo torej na voljo brško, se začnejo razprave na Juriju. Tako da bomo tudi mi vplivali na razpravo na Juriju. Virginia Razija, ena stedna izvoli. Ja, najlepša hvala, gospod predsedujoča. Najprej bi želela izraziti podporo predlogu komisije, kar nekaj časa smo na to čakali. Vemo, do kakšnih pomankljivosti je prišlo v zadnjih časih glede izvajanja potrošniške eh, zakonodaje in potrošniških pravic. Tako da je ta zakonodaja dobrodošla. Komisija je modro predlagala harmonizacijo postopkov a hkrati tudi fleksibilnost, nekaj manevrskega prostora pri izvajanju država v članicah. Seveda bo treba zadeve tu in tam še malce bolj precizirati, strinjamo se s številnimi pomisliki poročevalca in drugih kolegov. Obstajajo pa tudi uh, nekateri predlogi, naprimer iz ELS-a, ki pa nas uh, skrbijo, ki zato, ker bodo omejili to besedilo. Skratka, tudi mi bomo podali nekaj predlogov sprememb, najprej, ker zadeva minimalna harmonizacija. Tu mislim, da je prav, da določimo in jasno povemo, da gre za primer minimalne harmonizacije in da bo države članice lahko ohranile sisteme, ki jih imajo, če so strožji. Podpiramo torej vse predloge za spremembo v tej smeri. Glede področja uporabe pa a, menimo, da potrebujemo kar se da veliko področje uporabe. Ne strinjam se s tem, da bi e, črtali določene sklice iz prilog. Mislim, da bi jih morali pravzaprav še dodati. Kot je to predlagal že poročevalec in pa gospa Reda, sem predlagala tudi sama predlog spremembe za to, da bi razširili prilogo tudi na vprašanje konkurence. Čudno pa se mi zdi, naprimer, da a, potrošnikov, ko so naprimer potniki, ne bi zavarovali. Uh, akt se mi glede te točke zdi malce problematičen. Ciljati moramo na enostavitev postopka in imeti samo en režim, en sistem, ki bo veljal tudi za pravice potnikov. Glede kvalificiranih subjektov ne podpiram tistih, ki bi želeli znižati število uh, kvalificiranih subjektov oziroma način, kako se to definira. Mislim, da je predlog komisije razmeroma dobro v zvezi s tem. Uh, Glede na točke pa mislim, da bi se morali še pogovoriti. In sicer financiranje se strani tretjih strank, mislim, da bi morali se vsi prizadevati za kar se da veliko transparentnosti glede financiranja in uporabe potem pridobljenih sredstev. Glede uh, zastopniških torb. Oziroma, zastopniških ukrepov. Tu se strinjam s poročevalcem, in sicer mislim, da ni treba čakati na dokončno odločitev neke prakse, ki bo zares predstavljala a, kršitev za to, da a, sprožimo zastopniške tožbe. Zelo pomembna je pri teh vprašanjih namreč hitrost. Skrbijo pa me tisti predlogi sprememb, ki se nanašata na a, pritožbe in na deklaratorne izjave to mislim, da s temi eh, predlogi sprememb eh, bi posem eh, okrnili možnosti, ki jih trenutno potrošniki imajo, uh, zato da zaščitijo svoje pravice. Potem kompleksne zadeve. Mislim, da ne želimo, da v tej direktivi prihaja do kakršnekoli vrzeli. Tega si ne želi nihče, tako da bi morali črtati to možnost, zato da bi. Uh, ena, eno sodišče razveljavilo to deklaratorno izjavo. Mislim, da se glede tega lahko vsi podpremo eh, poročevalca, strinjam pa se tudi s šestim, oziroma strinjam se pa tudi s tem, da bi morali črtati šesti člen eh, te direktive. Glede nizkih kompenzacij, prav je sicer, da vsak potrošnik dobi neko kompenzacijo, ne glede na eh, višino zneska. Glede zelo nizkih zneskov, pa se morda tudi sama lahko strinjam s tem, da bi izterjene zneske, če so zelo nizke, uporabljali za zaščito potrošnikov na splošno, v nekem splošnem interesu. Mislim, da je pomembno tudi, da korektno informiramo potrošnike o sredstvih, pravnih sredstvih, ki jih a, a, imajo, prav, tako je prav, da jih obveščamo o vseh morebitnih tožbah, na ta način se sami lahko odločajo, ali bodo sodelovali ali ne pri teh tožbah. In to je v to smer gre tudi vsi predlogi sprememb, ki sem jih predlagala. Veselim pa se nadaljne razprave s poročevalcem. Najlepša hvala. Za Evropsko komisijo imamo pa gospod Rodriguez. Najlepša hvala, gospa predsednica. Hvala tudi poročevalcu in poročevalcem v senci za vse konstruktivne komentarje. Zapisali smo si vaše eh, osnutke predlogov sprememb. Eh, bi pa hkrati tudi povedala, da nekateri vaši dvomi niso posebno upravičeni, naprimer, ko gre za morebitne zlorabe sistema. Ne uvažamo sistema zastopniških tožb iz ZDA. Predlagamo ustanovitev mehanizma, ki ima svoje temelje v zakonodaji držav članic, ker zastopniške tožbe tam že obstajajo. Hkrati pa to skušamo upremiti z dodatnimi moravalkami. Še posebej pomembna moravalka je, da Eh, lahko zastopniške tožbe vlagajo samo kvalificirani subjekti, ki morajo spoštovati oziroma izpolnjevati določena merila. Nekatere, eh, nekateri elementi, ki omogočajo zlorabe v ameriškem sistemu, kot so eh, načelo tisti, ki izgubi plača, niso del našega predloga. To vrstne eh, možnosti skušamo kar se da omejiti. Eh, Mislim, da je Švab, eh, gospod Švab bil tisti, ki je dejal, zakaj v predlog ne vnesemo vsa merila iz priporočila komisije iz leta 2013. Priporočila priporočajo, to pa je zdaj direktiva in mi državam članicam zdaj eh, predlagamo določeno merila za izvajanje zakonodaje z tega področja. Komisija ni želela posegati v zakonodaje držav članic več kot je to potrebno. Ampak načelo, tisti, ki izgubi plača, je načelo, ki eh, ga kljub temu vseeno izvaja predvsej držav članic. Potem eh, previsoke kazni, eh, ki jih poznajo v ZDA, so nekaj, česar naše države članice ne poznajo. In tudi v vodnih izjavah govorimo, da takšnih pristopov ne bi smeli uvajati. Eh, In ne vem sicer, kako bo potem z razpravo o normativnem delu besedila, ampak um, tiste države članice, ki že poznajo zastopniške tožbe, eh, tudi uporabljajo eh, globe, s katerimi skušajo kaznovati eh, kršitelje. Kar zadeva merila, s katerimi bi opredelili kvalificirane subjekte, ne povem, da je svet o tem že precej razpravljal in tudi mi skušamo sploh po povratnih informacijah sveta in parlamenta okrepiti merila za kvalificirane merila, tudi ko gre za eh, kvalificirane subjekte, tudi ko gre za financiranje leteh. Opt-in, opt-out, to je vprašanje, ki še ni uh, eh, posebno odločeno. Nekatere države poznajo sistem opt-in, nekatere opt-out, spet tretje pa kombinacijo obeh. Vsak ima svojo prednost. Mi pa smo želeli, da bi predlog komisije bil kar se da neutralen in da bi državam članicam omogočil, da se same odločijo, kateri pristop bodo uporabile. Naš namen s tem predlogom je tudi bil, da zastopniške tožbe uporabljamo predvsem v korist potrošnikov in da se tudi denar, ki se iztoži od kršiteljev s temi tožbami, porabi v korist potrošnikov. Seveda pa še ni povsem jasno, kako bo na koncu to izgledalo, kajti časih bo šlo za manjše zneske, proporcionalno gledano in ne vemo, eh, kaj se bo iz tega izcimilo. Področje uporabe. mi smo želeli s predlogom ne samo pokriti eh, materialnih pravil, ki, s katerimi bi pomagali potrošnikom, ampak tudi druge instrumente evropskega prava, ki vsebujejo določbe, ki urejajo odnos med potrošnikom in podjetjem oziroma gospodarskim subjektom. To je bilo naše načelo, ki smo ga upoštevali pri, pri pripravi predloga. Seveda bi lahko razširili področje uporabe direktive, ampak pomembno je, da ohranimo ključna, oziroma da še vedno upoštevamo ključna načela. Gre za instrumente, ki potrošnikom daje specifične pravice. Pravice potnikov pa so v področju uporabe, brez skrbi. Še posebej, ko gre za letalske potnike in pa potnike v železniškem prometu. Želimo si, da bi lahko preučili mehanizme, ki jih trenutno obravnavamo, v luči odškodnin potrošnikom. Želimo tudi ugotoviti, ali so trenutno veljavni mehanizmi za eh, odškodnine potrošnikom na individualni ravni skladni s tem predlogom. O tem bo treba še razmisliti nima pa smisla letalskega in pa železniškega sektorja v tem trenutku mm, načeloma izključevati iz predloga ehm, oziroma iz področja uprave te uredbe, ker stvari še nismo, pardon, direktive, ker stvari še nismo posebno preučili. Kot rečeno, gre za direktivo, kar je instrument minimalne harmonizacije in s tem želimo državam članicam omogočiti, da še naprej izvajajo svoje mehanizme zastopniških ehm, tožb če menijo, da je to potrebno. Naprimer, če so bolj fleksibilni, če so mm, bolj prijazni potrošnikom. Pomembno je, da ustvarjamo nek sistem na evropski ravni, ki bo omogočal, da lahko potrošniki vseh držav članicah Evropske unije v primeru mm, kršitev mm, imajo nek instrument v svojih rokah. Tako, gospod predsednica, s tem bom tudi zaključila komisija je pripravljena na pogovore tako s svetom, kot tudi parlamentom. Če imate kakršne koli vprašanja, smo na voljo za odgovore. Hvala pa tudi za uh, zaveze vašega odbora glede časovnice. Vem, da vas nekoliko skrbi, da bi prišlo do um, zavlačevanja, ampak to je pomembno področje, treba biti previden, In tudi mi si želimo, da bi sprejeli to besedilo še pred prihodnimi evropskimi volitvami, ampak bomo videli, kako bo s tem. Vsekakor se bomo potrudili, da bo to možno. Hvala lepa. Preden dam besedo poročevalcu, dam besedo gospe Bozon. Hvala, gospod predsednica. Gre za mehanizem, ki ga bo treba temeljito uh, preučiti oziroma oblikovati. Samo 19 od 28 držav članic trenutno pozna sistem dostopniških tožb. Menim tudi, da bi moral biti ta predlog širši in se ne bi smel nanašati samo na potrošnike. MSP-ji, sindikati in tudi posamezniki, ki so eh, utrpeli neko tudi postransko škodo in niso tehnično gledano potrošniki, bi morali biti področje uporabe te direktive. Še posebej naprimer v luči afer, kot so afera z prevoznikom Ryanair. Menim, da bi morali vse prometne sektorje vključiti eh, v eh, področje uporabe. Tudi zdravstveni sektor. Tu ne bi smeli govoriti samo o finančni škodi, tudi o drugih oblikah škod, ki so jo potrošniki oziroma subjekti utrpeli. Morali bi tudi upoštevati posamezne zahtevke, ne samo um, kolektivnih, oziroma kombinacijo obeh, če je to možno. Tako imenovani kvalificirani subjekti morajo biti zelo transparentni glede svojega dela, tako da lahko vsi potencijalni oškodovanci uh, sodelujejo v zastopniških tožbah. Skupaj s kolegi sem tudi vložila nekaj predlogov sprememb glede uh, izmenjave najboljših praks in pa državljanov, ki so upravičeni do sodelovanja v teh tožbah. Hvala. Hvala, zdaj pa gospod Dejong, izvolite. Eh, se opravičujem, Denis, pardon. Andreas še, eh, želi besedo. Eh, brez problema, Denis eh, je dejal, da se strinja s tem, da še enkrat eh, dobim besedo. Poslušal sem gospod Rodriguez iz komisije in strinjam se s tem, kar je povedala, ampak če ne bomo imeli, eh, če nimamo rešitve za tako občutljivo vprašanje, zakaj potem sploh načenjati to občutljivo vprašanje? Eh, Večkrat sem zaslišal, da komisija skuša izboljšati predlog, kajti tudi iz zornega kota komisije predlog v tej obliki eh, ni dovolj dober. In ali lahko morda prosim komisija potrdi, da že tako ali tako eh, predeluje predlog, ga skuša izboljšati, ne glede na to, kar bo parlament sploh predlagal. To je prvi komentar. Potem drugič. Pravniki ki jih eh, kar dobro poznam. Tudi sam sem pravnik, že čakajo na ta predlog, ker eh, jih zelo srbijo roke, tako jih želijo eh, začeti z delom na tem področju in zato se treba res pogledati, kakšne so tveganja, ki lahko nastanejo zaradi predloga. Mislim, da se tu lahko strinjam s komisijo, ampak če bomo šli samo do minimalne harmonizacije, ne bomo uspeli ustaviti vseh negativnih postopkov, do katerih lahko pride. Kaj je že danes, lahko izbiramo najbolj ugodne jurisdikcije, naprimer na Malti, kjer gre za specifične eh, pristojbine, pravnik, do katerih so pravniki upravičeni pri takšnih tožbah, ali pa na nizemsko, kjer je sistem spet drugačen. In če bi zdaj te nacionalne sisteme zmešali v nek koktejl harmoniziran, minimalne harmonizacije, bo to res neužitno ali celo strupeno. Ko se bo enkrat to zgodilo, potem eh, voza ne bo več možno ustaviti. In zato še enkrat kolege pozivam, naj bodo zelo, zelo previdni, um, ko bodo podpirali predloge v okviru te direktive. Posod v Evropski uniji morda obstaja podjetja, ki bodo imela težave s tem predlogom. In če bomo posledično izgubili delovna mesta v teh državah zaradi. Eh, te zakonodaje, bodo zato krivi, so krivi tudi poslanci, ki bodo stvari pavšalno podpirali. Ta tveganja treba temeljito preučiti. Hvala. Najlepša hvala, zdaj pa res deni zdaj on. Najlepša hvala, gospa predsednica. No, kratek bom. Jaz mislim, da je eh, komentar komisije bil kar pozitiven, nasprotno z Andrejasom. Uh, ker eh, komisija je zagotovila, da bo spoštovala določene stvari, tudi eh, varovalke. Minimalna harmonizacija je ključnega, ključna. In mislim, da v parlamentu eh, obstaja kar precej kolegov, ki želijo podpreti to vrstno stopno harmonizacije. Gre za to, da moramo eh, poskrbeti, da bodo sistemi, ki v državah članicah delujejo v tem trenutku, eh, še naprej ostane takšni, kot so. Morda jih lahko celo izboljšamo s to direktivo. Seveda, kot smo slišali, nismo edini pristojni odbor. Tudi odbor Juri je upleten v to delo, tudi odbor Juri ima svojo časovnico in eh, bomo videli, kako bo z, eh, z roki. Danes popovdne v krogu koordinatorjev vam povedal, da tudi Juri želi stvari temeljito preučiti in ne želi hiteti na tem zelo, zelo občutljivem eh, področju. Zato mislim, da bi tudi v okviru poročevalcev senci morali še enkrat bolj temeljito obravnavati stvari vsebinsko in ne hiteti samo zato, da bomo čim prej dobili neko večino in potem glasovali o tem predlogu. Hvala. Hvala. 21. novembra bomo uh, razpravljali o predlogih sprememb, 22. novembra pa bomo o tem glasovali. Tako, gremo naprej. Naslednja točka na dnevnem redu je obravnava predlogov sprememb o izvajanju direktive o čezmejnem zdravstvenem varstvu. Gospa Grapini, naša poročevalka, izvolite, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospa predsednica, gospe in gospodje. Včeraj sem um, skupaj s poročevalci v Senci prvič obravnavala ta predlog in uh, skušala doseči čim večjo stopno harmonizacije glede predlogov sprememb. Skušali smo tudi oblikovati čim prej kompromisov. Tudi poročevalci iz Sence iz drugih skupin so dobili vtis, da gre za pomankljivo izvajanje že pet let stare direktive. Ta direktiva po našem mnenju ni dosegla svojih ciljev. Treba si je pogledati, kako je z rezultati izvajanja. Zaenkrat niso dobri. Na sestanku poročevalcev senci smo eh, dejali, da obžalujemo, da 26 držav članic po petih letih te direktive še ni začelo v celoti izvajati. S tem ogrožajo direktivo v celoti. Kajti treba je ustvariti dejansko interoperabilen sistem, ki, bo, ki ga bo možno uporabljati tudi v praksi. To je sistem, ki mora biti na voljo pacijentom po Evropski uniji, ampak um, kot rečeno, tega še nismo dosegli. Zaenkrat smo pripravili sedem kompromisnih predlogov, nekaj časa v, eh, za naše delo še imamo, ampak naše kolegice želimo vestiti, da Eh, da bo dela kar precej. Je pa dobro, da v krogu poročevalcev v senci gledamo na te stvari precej podobno. In um, mislim, da je predvsej pomembno, kako spremljati trenutn, trenutno izvajanje direktive. Vemo, da obstajajo nacionalne kontaktne točke, eh, z informacijami o čezmejnem zdravju oziroma zdravstvu, ampak pacijenti tega ne poznajo. Kako lahko pacijente osvestimo o tem, da obstajajo to vrste točke, da lahko pacijenti dejansko gredo v drugo državo članico in uh, tam nadaljujejo eh, zdravljenje? To so pravice pacijentov in kako zagotoviti, da bodo pacijenti dejansko poznali te pravice? To je ključno vprašanje. To je zelo zapleteno, ker nismo vsi strokovnjaki za zdravstvo. Nimamo vsi univerzitetnih diplom in ne moremo vsi vedeti, kaj točno se dogaja. Sistem je treba poenostaviti in hkrati treba tudi zmanjšati uh, zastoje pri plačilih za čezmejne storitve. To so naši cilji. Še enkrat bi se zahvalila vsem poročevalkam in poročevalcem senci, kaj je naše delo bilo res odlično. Zagotoviti moramo, da bo ta predlog direktive v celoti zaživel čim prej. Seveda, želim si, da bi tudi naše mnenje upoštevali, kajti precej pomankljivosti še obstaja v vseh državah članicah. Ne želimo si uh, imeti nekega zakonodajnega akta, ki bi bil samo mrtva črka na papirju in v praksi ne bi izpolnil nobene od zadanjih nalog. Kot sem že omenila, smo včeraj na sestanku poročevalcev in poročevalko senci oblikovali sedem kompromisnih predlogov. Gre predvsem za predloge, ki se nanašajo na spremljanje eh, in eh, autorizacijo podatkov in tudi na oblikovanje prioritetnega seznama zdravstvenih storitev, ki lahko eh, zaživijo v okviru predloga direktive. Pomembno pa je, da pristojni odbor, odbor Envi v tem primeru, upošteva naše mnenje. Res sem vesela, da sem eh, dobila eh, v roke to poročilo, da sem lahko poročevalka pri tem poročilu oziroma pripravljalka mnenja, ker vem, da je zdravje eh, izjemno pomembno in da si veliko ljudi v Evropski uniji želi danes dostopati do boljših storitev, ki pa so včasih na voljo v drugi državi članici. Hvala. Najlepša hvala gospod Busaj bi moral dobiti besedo v imenu skupine ELS, ampak ker ga ni, bo dala besedo gospodu Suliku v imenu EKR. Najlepša hvala, gospa predsednica. Spoštovana eh, gospa predsednica, spoštovana eh, gospa pripravljaka mnenja, spoštovane kolegice in kolegi. Danes bom kratek, kajti sto odstotno se strinjam z eh, delom, ki ga je upravila gospa Grapini. Zahvaljujem se tudi zato, ker ste sprejeli moje predloge sprememb in v bistvu je to že vse, kar lahko povem. Morda eno stvar. Dobro bi bilo zagotoviti, da se direktivo začne izvajati v državah članicah. Šele potem pa lahko govorimo o morbitnih izboljšavah direktive. Predvsej problematičen se mi zdi ta pristop, da nekaj sprejmemo, potem pa ne eh, spremljamo, kako se direktiva izvaja. Gospa poročevalka je omenila, in da bi morali poskrbeti za to, da bodo državljani informirani, da bodo poznali svoje pravice. In um, če dovolite, bi dejal, da državljanov ne smemo podcenjevati, kajti danes v dobi interneta lahko vsakdo dobi ustrezne informacije na spletu, če želi. Če pa menite, da bi za poznavanje pravil. Eh, potrebovali univerzitetno diplomo, potem pa je treba razmisliti o tem, kako bi pravila um, oblikovali na bolj enostaven način, že tu v parlamentu in pa svetu. No, to samo tako, mimo grede. Najlepša hvala za vaše razumevanje in pa za sodelovanje. Hvala. Hvala v imenu skupine Alde, gospod Selimovič. Najlepša hvala, gospa predsednica. Tudi jaz bi se najprej zahvalil poročevalki gospe Grapini za odlično delo, ki ga je upravila pri tem dosjeju. Države članice res precej zamujajo pri izvajanju te mm, ključne direktive, s katero želimo eh, omogočiti zvaj, eh, torej, eh, izvajanje zdravstvenih storitev tudi v drugih državah članicah, čezmejno zdravljenje in pa tudi poročilo stroškov pri tovrstnih oblikah zdravljenja. Obema kolegoma, ki sta zdaj spregovorila, bi zagotovil, da tudi če imate diplomo, če ste univerzitetno izobražen človek, ni možno vedno razumeti vsega, kar je povezano s to direktivo. Tako da mislim, da je res treba stvari poenostaviti. Okoli tega pa smo se strinjali vsi poročevalci in poročevalko senci. Država članice treba pozvati, da začnejo čimprej izvajati to direktivo. Nekaj. Eh, elementov velja tudi ponoviti. Naprimer, 14 držav je uporabilo merilo čezmejnega eh, oziroma eh, nočitev v zdravstveni ustanovi kot merilo za poročilo stroškov pri čezmejnem zdravljenju. Ni povsem jasno tudi, eh, katere oblike zdravljenja potrebujejo predhodno avtorizacijo, kajti tudi nacionalni pristojni organi tega zaenkrat še niso storili. Tudi ne vemo, kot pacijenti, ali bomo za neko storitev, ki jo koristimo v drugi državi članice, sploh dobili poročilo stroškov. Lahko se zgodi, da bomo šli na zdravljenje, stroški pa ne, pa ne bodo povrnjeni tudi besedilo, oziroma del besedila o tako imenovani telemedicini je nekoliko nejasno, kajti v določenih državah članicah to vrstno oblika posvetovanja splošnimi zdravniki obstaja, v spleh tudi drugih pa ne. Zelo sem zadovoljen, da je poročevalka v senci, eh, pardon, da je poročevalka spoštovala in eh, sprejela toliko mojih predlogov. Včeraj smo imeli prvi sestanek in res se moramo potruditi, da bodo države članice čim prej prenesle to direktivo v svoje zakonodaje in jo začele tudi izvajati. Kajti državljani lahko v določenih primerjih izbirajo, v kateri državi se želijo zdraviti in pod katerimi pogoji. Še enkrat hvala gospe Grapini za opravljeno delo, hvala tudi ostalim poročevalcem v senci. Mislim, da bomo lahko do končnega kompromisa glede tega besedila dosegli kar hitro. Hvala. Hvala. Zdaj pa spet vračam besedo poročevalki, če želi še kaj povedati. Dobro, najlepša hvala. Zahvalila bi se vsem. Uh, komisija je prav tako prisotna, upam, da zaradi eh, te točke na dnevnem redu. In eh, na tej točki bi povedala, da je pomembno najti ustrezen način sodelovanja med državami članicami, kajti sistem moramo poenostaviti. Eh, gre za kupe in kupe dokumentov, ki jih je treba analizirati, preučiti, prenašati, ampak v času digitalizacije je to neumno, kajti stvari bi lahko res močno poenostavili. tudi izobraženi ljudje, ki imajo mm, univerzitetno izobrazbo, včasih zelo težko razumejo vse postopke ali pa sploh ne razumejo. Kar pomeni, da moramo res poskrbeti za bolj razumljivo zakonodajo. Seveda moramo pri tem sodelovati z nacionalnimi organi z držav članic. Treba jim je povedati, da jih na treh področjih zakonodaje zavezuje, da k ukrepanju. Poenostavitve, zmanjšanje birokracije in pa tudi digitalizacija. To so tri stvari, ki jih države morajo izvesti in v končni fazi gre za dorobit državljanov. Pacijenti morajo imeti možnost oditi na zdravljenje v drugi države članice, če menijo, da je to bolj ustrezno v primerjavi z domačo državo članico in uh, upam, da se bo to dejansko tudi zgodilo. Hvala lepa, gospa Grabini, Grabini o tem bomo glasovali novembra. Tako, naslednja točka na dnevnem redu je obravnava eh, poročila o izvajanju direktive 2011-7 o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih. Poročevalka je Lara Komi, beseda je vaša, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Zahvalila bi se tudi drugim kolegom, eh, s katerimi smo pri obravnavi tega predloga eh, delali zelo konstruktivno. To je direktiva 2011 skozi 7 EU. To je direktiva, ki govori o zamudah pri plačilnih rokih v trgovinskih poslih, ki se kršijo zelo pogosto. Eh, res pa je, da direktiva ni zaživela tako, kot smo si želeli. Vse države članice tega ne izvajajo na enak način. Dobili smo tudi informacije, da naprimer v Italiji obstajajo podjetja, ki plačilne roke izvaja v času 104 dni, v Evropski uniji pa poveče 47 dni. to so roke, ki so včasih izjemno dolge in ki lahko tudi povzročijo bankrot eh, biti, eh, določenih podjetij. To se je že zgodilo. Podjetja lahko delajo odlično, ampak ker njihovi poslovni partnerji plačilnih rokov ne spoštujejo, se znajde zaradi tega v težavah. Mislim, da moramo predvsem staviti na naslednje. Najprej bi bilo treba poskrbeti za najdaljše možno obdobje morebitnih izjem pri sklepanju zasebnih poslov, kajti ne sme priti do tega, da bi eh, zaradi zamude pri plačilih eh, prišlo do nepoštene obravnave, kajti večje podjetje si morda lahko privoščijo izpad določenega plačila, manjša pa ne. Drugič treba je naj, eh, ustvariti ustrezne sisteme očkodnin v primerih zamujanja plačil. Španija že pozna takšne postopke, kajti če naprimer eh, neko podjetje ne plača svojih obveznosti v določenem roku, se tu vključijo javni organi in eh, lahko poskrbijo tudi za očkodnino. Seveda pa mora vse to delovati na prostovoljni bazi, kajte če bomo šli k zavezojočemu sistemu, bo to povzročilo še več težav. Države članice morajo tudi precej bolj podrobno spremljati eh, ta, to početje in tudi potem javno izpostaviti tista podjetja, ki zamujajo pri plačilih. Vem, da je včasih morda neustrezno s prstom kazati na nekoga, ki počne nepravilnosti, ampak to je pomembno. To počnemo tudi naprimer, pri sklepanju prostotrgovinskih sporazumov. Če nekdo ve, da je podjetje, s katerim sodeluje, dober plačnik, potem to krepi zaupanje. To, to velja spodbujati. Zadnja točka pa je hitrost plačila. Hitreje, kot se plačila izvajajo, prej, eh, oziroma bolje verjetno, da bodo eh, upoštevani roki 30 oziroma 60 dni pri plačilih. To tudi pomeni, da bodo eh, gospodarski cikli ustrezno izvajanje. Predvsej držav članic, tudi moja država Italija, je eh, znana potem, da podjetja ne upoštevajo roko v vseh primerjih. In to meče tudi slabo luč na državo. Država mora pokazati, da si želi spremeniti eh, te prakse, ampak zaenkrat vse pri nas eh, te stvari še niso najbolje urejene. Če bodo kolegi vložili kakšne predloge sprememb, sem jim seveda pripravljen prisluhniti. Področje uporabe je precej široko in to pomeni, da določeni ukrepi, ki so v direktivi, niso vedno najbolj ciljno usmerjeni. Kar zadeva časovnico, danes bomo, torej danes predstavljamo ta predlog, 17.10. Eh, je rok za ulaganje predlogov sprememb, potem bomo o teh predlogih sprememb glasovali, če se s tem strinjate, potem pa sledijo še eh, eh, analize, obravnava predlogov 21. in 22. novembra. 6. decembra v odboru IMKO pa bi o tem glasovali. Potem bi lahko na plenumu o tem glasovali morda že januarja prihodne leto. Mislim, da moramo pokazati, da se želimo pri takšnih vprašanjih, ki so zelo pomembna, pokazati, da lahko in si želimo ukrepati hitro, ker lahko s tem podpremo majhna in srednja velika podjetja v Evropski uniji. Treba tudi podpreti transakcije med podjetji. S tem želimo spodbujati pošteno konkurenco, preprečiti nepošteno konkurenco in še enkrat se želim zahvaliti vsem poročevalkam in poročevalcem v senci, s katerimi smo že imeli precej sestankov, precej še bomo imeli, ker želimo najti pač najboljšo možno rešitev. Vsem sem na voljo za morebitna vprašanja. Hvala. Hvala, zdaj pa gospa Gabriel v imenu skupine SND. Eh, Hvala, gospa predsednica. Povsem se strinjam s tem, kar je povedala kolegica. Sama sem bila ministrica za MSP v svoji državi, ko smo sprejeli to direktivo, ampak v tem primeru, torej pri tej direktivi, tudi še nimamo rezultatov. Ni etično, da se ne plača v roku 30 ali 60 dni. In, uh, če ne pride do plačila, potem to ustvari um, celo verigo, torej uh, dolgove tudi drugod. In to ni moralno. Sama sem bila ministrica uh, na tem področju in sem se tudi ukvarjala s to temo. Velika podjetja se držijo pravil, ampak uh, včasih podnajamejo manjša podjetja. In potem ta manjša podjetja ne dobijo plačanih svojih storitev tudi do šest mesecev. In to potem ustvarja težave. Mislim, da bi morali podpreti ta predlog. Sama sem eh, podpredsednica v okviru socialistov in demokratov za majhna in srednja podjetja. Vemo, da je zastopnikov majhnih in srednjih podjetij veliko, 21. septembra smo imeli zadnjo razpravo z njimi in vsi se pritožujejo nad isto temo. V okviru direktive obstaja velika prožnost, torej 30-dnevni rok, 60-dnevni rok, eh, rok je lahko celo daljši od 60 dni. Mislim, da bi morali postaviti neko zgorno mejo trajanja. Komisija je analizirala to situacijo in 50 odstotkov podjetij ni kaznovanih za uh, pozna plačila. Potrebne so sankcije, gre, tukaj gre za različne sodne postopke, komercialne sodne postopke, ki so zelo dragi. Uh, v določenih državah pa to lahko tudi zelo dolgo traja, celo dve do tri leta in podjetje lahko v tem času že propade. V zakonodaji um, imamo tudi zapisano vlogo države pri zagotavljanju tega, da se zakonodaja izvaja in da je tudi primerna situacija v tisti državi. Veliko pa je še nejasnosti in eh, poročevalke in poročevalci v senci bomo morali skupaj pogledati, kako skrajšati rok eh, za plačila in kako preprečiti dolgove, ki iz tega izhajajo. Potem imamo tudi bančne stroške. MSP jim morajo delovati še naprej eh, in če niso ta podjetja plačana, potem najamejo posojilo pri banki. Mislim, da bi uh, tisti, ki niso pravočasno plačali, morali prevzeti stroške tega bančnega posojila. Potem določeni MSP-ji tudi nimajo um, kapitala, nimajo sredstev. In zato je v takih primerih pomembno, da direktiva in nacionalna zakonodaja omogočita to, da um, se takim podjetjem pomaga. Zaenkrat pa uh, nimam občutka, da bi uh, ta direktiva dosegla svoje rezultate. Gospod Sulik. Um, Hvala. Strinjam se z večino točk v podlogu gospe Komi. Predlog bom tudi podprl, bi pa omenil naslednje. prvič, pristop uh, one size fits all, morda res ni najboljši in vesel sem, da ga ne uporabljamo. Eh, vem, da v nekaterih sektorjih plačilni roki morda morajo biti daljši kot v drugih in zato me to veseli, ampak v točki 21 vašega mnenja spet govorite o tem načelu. En načelu, ki bi veljal Eh, za vse. Potem naslednji komentar. 6,5 milijona delovnih mest omenjate. Ne vem, kdo je prišel v te številke, ker se mi to ne zdi smiselno. Če bi uh, okrepili uh, plačilne tokove, bi s tem dejansko povečali število delovnih mest, ker bi dejansko gospodarstvo s tem dobilo dodaten kisik. Ampak Zdi se mi, da lahko pride tudi do negativnih učinkov za tiste, ki bodo morda morali eh, plačila izvajati prej kot pa zdaj. Tako da se mi ta številka 6,5 milijona delovnih mest ne zdi ustrezna. Podpiram vse eh, predloge, ki govorijo o eh, informacijskih kampanjah. S takšnimi informacijskimi kampanjami bi morali dejansko. Hm, podjetjem, MSP-jem dati na voljo informacije o plačilnih rokih. Če posamezniki ali podjetja potrebujejo takšne informacije, potem morajo imeti možnost do njih priti. Pomembno je, da se podjetja in pa države članice eh, držijo rokov in nekako s tem dajejo zgled celotnemu gospodarstvu. S tem lahko prav tako dosežemo eh, pospešitev izvajanja plačilni, plačil. Po eni strani uvajamo uh, stroga pravila za zasebni sektor, po drugi strani pa vidimo, da se javni sektor teh rokov ne drži. Hvala. Selimovič, Gospod Selimovič, v imenu skupine Alde. Uh, Hvala, gospa predsednica. Zahvalil bi se gospe Komi za dobro upravljeno delo. Mislim, da je to zelo dobro izhodišče za nadaljne razprave. Kot kaže poročilo, so glavni vzroki za pozna plačila naslednja, ehm, torej obstoječa eh, poslovna kultura in pa neravnovesja v dobavni verigi. V razvoju ehm, tega smo videli, da podjetja poznajo eh, svoje pravice, vsaj dve tretjini podjetij se je tako izrazilo, 70 odstotkov pa jih ima še vedno težave eh, s poznimi plačili. Taki pojavi se pojavljajo povsod po Evropski uniji, ampak eh, določene države so veliko bolj uspešne pri boju proti poznim plačilom. In potem se postavi vprašanje, kaj te države počnejo in če jih sad druge ne počnejo. Če si pogledamo te eh, najuspešnejše države, to so Švedska, Finska, Danska, eh, tam eh, zamud pri plačilih skoraj ni. In zato, da bodo podjetja dobila ustrezno nadomestilo pravočasno, se zdi primerno določiti časovne roke, Mm, torej 30 eh, dni eh, za plačila med podjetji in pa med eh, javno upravo in podjetji. Mislim, da bi to možnost morali še nadalje raziskati, vendar pa to ni dovolj. Brez sankcij takšni ukrepi ne bodo zadostovali. In kot je povedala že poročevalka, tudi sam mislim, da je interes, avtomatični interes pomemben za izvajanje te direktive. Torej, um, podjetja morajo sama zahtevati uh, plačilo, to ni delovalo zaenkrat. In uh, moramo se zavedati, da lahko to privede tudi do propada podjetja. Če podjetju um, njegovi naročniki ne plačajo, um, potem podjetju lahko propade in avtomatičen proces je ideja, ki bi lahko zaščitila takšne transakcije. Rad bi tudi podprl eh, predlog eh, gospe Komi eh, za ponostavljen postopek pritožb. Sodni procesi so pogosto zelo dolgotrajni, povzročajo tudi veliko stroškov in dobro bi bilo, če bi ta sistem ponostavili in zato bi tudi predlog spremembe v zvezi s tem bil koristen. Hvala. Denis De Jong za skupino GUE. Hvala. Ehm, hvala tudi poročevalki. Mislim, da se vsi strinjamo, da je to področje zelo pomembno. Še posebej je to pomembno za MSP-je. Omenjali ste eh, bankrote majhnih podjetij kot posledica poznih plačil. Mislim tudi, da je poročilo proti koncu vedno boljše. Vse bolj sem bil zadovoljen z njim, ko sem ga bral. Pristop eh, ene rešitve za vse je težaven. Eh, tega ne bo možno izvajati povsod, tudi ne v vseh sektorjih. Obstajajo tudi izjeme pri pravilih. Ampak, če berete poročilo, Eh, eh, vidite tudi, da se predlaga rok 30 in 60 dni, ampak eh, potem bi morali to urediti tudi po posameznih sektorjih. Sam se ne bi zauzel za tak pristop, mogoče v določenih sektorjih ja, ampak neko splošno pravilo bi tudi moralo veljati. Eh, potem imamo tudi pravila za javne organe. Mm, ni sprejemljivo, če vlada sama ne da dobrega eh, zgleda. Ko pa gre za odnose med podjetji, je to tudi vir dohodka za nekatere, namreč da zavlačujejo splačili. In morali bi imeti ustrezne mehanizme, da bi eh, to vprašanje uredili sami bomo podali predlog spremembe, eh, da se preidejo od eh, socialne odgovornosti podjetij eh, prek medijacije do ustrezne rešitve. Tudi združene podjetji lahko tukaj prispevajo svoje in to bi bilo pomembno za MSP-je. In potem imamo tudi črne sezname, povezavo z javnimi naročili in razpisi, Eh, to se mi zdi eh, zanimiva ideja in eh, na koncu se omenjajo tudi sankcije. Sam to podpiram. Ehm, podpiram tudi poročilo in bi se zauzel za to, da tako stopnjujemo ukrepe proti podjetjem, ki ne plačujejo redno. Hvala, zdaj pa gospod Agnew. Hvala. 嗯。Mm. Ne vem, ali smo se s tem že tukaj ukvarjali, v Agriju smo obravnavali um, nepoštene prakse. Uh, vi se tukaj ukvarjate samo z enim vprašanjem, samo z poznimi plačili. Mm. Dobro, no. Uh, če pač zamujate s plačilom, lahko. Eh, neko podjetje reče, dobro, bomo to že eh, izterjali. Um, potem pa lahko podjetje ukrepa tudi uh, drugače ali pa uh, naprimer podjetje, ki uh, hitro plačuje, da dobi več uh, poslov. Potem imajo tudi uh, naprimer določene, določena predovanja znotraj uh, podjetja, uh, za katera. Eh, morate plačati vi. Podjetja bi lahko na različne načine uh, uh, ukrepala proti poznim plačilom. Ja, lahko tudi rečejo, če boste pozno plačevali, boste potem vi morali plačati najemnino ali del stroškov. Uh, vendar pa je to težko izvajati, ko eh, dve strani nista enaki, ko imamo na eni strani veliko podjetje in na drugi MSP. Naprimer, nekdo prodaja tornjake eh, po različnih evropskih državah. In ker mi ni dal dovoljenja, pravi, da bo šel v Evropi eno državo, kjer eh, eh, bo eh, pač izvajal svoje posle in mu bodo plačali znotraj roka 30 dni. Šel bo potem v drugo državo, kjer naj bi posloval z neko skupino trgovcev. In eh, lahko tudi reče, da ne bo eh, izvajal svojih storitev, preden ne bo dobil prvega plačila. in potem tudi ne eh, izvaja različnih eh, usposabljanj ali pa svojih dodatnih dejavnosti, dokler ne dobi plačila. Ampak to se vse dogaja v dveh različnih državah. Eh, govorili smo o različnih državah, kjer so tudi kulture plačil zelo drugačne. In potem imam še uh, nekoga, ki um, dobavlja uh, luči. Um, nekaj je prodal v Romuniji, pa potem tudi v drugih uh, državah. In uh, rekel je, da dokler ne bo plačana prva dobava, naslednjih ne bo zagotovil. Potem tak človek čaka in preprosto tisto podjetje v Romuniji mu ni plačalo potem skuša uporabiti eh, pravosodni sistem v Romuniji, pa naleti na korupcijo. In ljudje, ki bi se eh, morali ukvarjati s tem mm, na sodišču, eh, ki bi morali izvesti zaslišanje, so bili podkupljeni strani tistega, ki je kupil luči v Romuniji. Situacije so zelo zapletene in želim vam veliko sreče. Zdaj pa še. Zaključek strani poročevalke. Nikoli nisem pričakovala, da bo eh, naloga pri tem poročilu lahka. Upam, da eh, pa to vseeno ne bo postala misija nemogoče. Zahvaljujem se kolegom, ki so eh, danes eh, prispevali svoje komentarje. Mm pomembno je, da si eh, postavimo določene eh, eh, faktorje, določene dejavnike v ustreznem vrstnem redu, tako da bo vse skupaj koristno tudi za majhna in srednja podjetja. Ogledala sem si številke. Nekateri ste omenjali številko 6,5 milijonov te številke prihajajo iz eh, služb eh, komisije. Seveda lahko komisijo prosimo, naj nam poda tudi še eh, dodatne številke, ne samo um, takih splošnih. Mislim, da bi morali s tem dosjem zaključiti do januarja. Podala sem že časovnico. Kar pa se tiče kršitev, Tukaj gre pravzaprav za dvojne stroške, tako za podjetje kot za potrošnike. Če pride do um, postopka kršitve, potem uh, državljan plača enkrat, drugič pa plača za sam postopek kršitve. In uh, tukaj moramo biti previdni, previdni moramo biti pri paznih in sankcijah sankcija je ena stvar, ampak moramo pa se uh, eh, obraniti pred določenimi sistemi, ki bi nalagali prevelike stroške državljanom. Veselim se že nadaljnega sodelovanja s poročevalci v Senci. Hvala. Datume ste že napovedali. 17. oktober je dan za uh, predloge sprememb. Potem bomo to obravnavali na zasedanju novembra in 6. decembra naj bi imeli glasovanje. Zdaj lahko zaključimo to točko na dnevnem redu. Lotili se bomo naslednje. Gre za obravnavo predlogov sprememb. Prede vse o boljšem izvrševanju in posodobitvi pravil EU o varstvu potrošnikov. Dan Dalton je poročevalec. Izvolite besedo. Thank you. Hvala. Upam, da eh, ste pregledali predloge sprememb, nekaj tehničnih težav smo imeli in eh, prevedene predloge sprememb smo prejeli šele konec tedna. Več kot 100 predlogov sprememb eh, je bilo mm, vključenih v izvorno direktivo oziroma povezanih z izvorno direktivo. Dobili pa, smo, dobili pa smo še 430 dodatnih predlogov sprememb, eh, tudi sam sem jih oblikoval okrog 70, tako da vseh skupaj je okrog 500. Veliko predlogov sprememb je podobnih, eh, na številnih področjih gredo tudi v isto smer in eh, mislim, da ne bo težko doseči kompromisov in dogovorov. Ne bom se spuščal v podrobnosti glede posameznih predlogov sprememb naj kolegi spregovorijo eh, in predstavijo svoje predloge. Mislim pa, da obstaja skoraj univerzalno soglasje glede, glede predlogov eh, sprememb, eh, ki zadevajo pravico do odstopa. To sem predlagal tudi sam in mislim, da bi predlog komisije spodkopal zaupanje potrošnikov. Tako da tukaj že imamo kar veliko soglasje. Potem glede kazni, eh, tudi tu je kar nekaj predlogov sprememb. Upam, da bomo našli ravnotežje, ki bo odražalo večinsko mnenje. Potem eh, prodaja od vrat do vrat. Eh, tukaj se predlaga črtanje. In zanima me, kaj bodo kolegi povedali v zvezi s tem, kako si predstavljajo, da bomo dosegli soglasje, ko pa so mnenja tako zelo različna. Eh, različna, potem dvojna kakovost proizvodov. Eh, v prilogi k nepoštenim trgovinskim praksam naj bi to dodali. Eh, prejšnji mesec se je zgodilo še nekaj novega, črni seznam že imamo in mislim, da bi morali imeti tukaj še nekaj dodatnih razprav, tudi spravno službo za to, da bomo preprečili Eh, neželene posledice, ki bi lahko vodile v neenake pogoje na notranjem trgu, razdelitev notranjega trga in podobno. Potem eh, spletna trgovina in pa zaveze glede transparentnosti. Eh, tudi tukaj bo treba besedilo komisije malo razjasniti nekaj predlogov sprememb je bilo vloženih v zvezi s tem, ne bi pa eh, tega preveč povezoval z eh, platformo, ki se predlaga. Potem v naslednjih tednih bomo imeli še nekaj tehničnih sestankov in sestankov s poročevalci v senci, tega se že veselim. Pa še eno besedo za zaključek eh, in sicer dobivamo signale, da svet ne napreduje tako hitro, kot bi si želeli. Pozval bi jih, da pospešijo svoje delo, mi si že prizadevamo k temu in eh, želimo z vsem zaključiti do konca tega mandata. In mislim, eh, da eh, ni dober znak, če bo svet zdaj s tem začel zavlačevati. Hvala. Pascal iz skupine ELS. Pendleton. Z tem besed, besedilom gospoda Daltona eh, bi povedal naslednje. Gre za besedilo, ki je izjemno pomembno sploh za potrošnike. 35 predlogov sprejem sem uložil. Eh, porazdelil pa sem jih na šest poglavi in če dovolite, bi jih tudi predstavil. Odločili smo se, vložiti predloge sprememb glede sankcij za močno razširjene kršitve zoper pravice potrošnikov. Tu smo bili mnenja, da ne bi smeli uh, ustvarjati novih orodij, ampak uporabljati to, kar že obstaja. V členu 83.4. naprimer govorimo o tem, da bi eh, v primeru kršitev morali kot kazen uh, naložiti podjetju 4 odstotke celotnega globalnega prometa, uh, Eh, pardon, prihodka ali pa uh, največ 10 milijonov evrov. Mislim, da je to besedilo, ki bi bilo lahko ustrezno, ker si potem pri vsakem novem eh, primeru kršitve eh, lahko enostavno začunamo, kakšna je kazen. Potem naslednji komentar. Prodaja na domu. Komisija je v zvezi s tem sprejela eh, določbe, ki omejujejo možnost eh, prodaje na domu in mislim, da v to ne bi imelo smisla posegati. Predvsem zato, ker eh, v točki 25 na seznamu prepovedanih eh, trgovskih praks že obstaja prepoved agresivne prodaje na domu. To je en razlog. Po drugi strani pa komisija mm, nima podatkov ali saj ne zadostnih podatkov, zakaj bi morali tu eh, še okrepiti sankcije. In zato predlagam, da se to določbo črta, ker je področje prodaje na domu že urejeno. Tretje poglavje so individualna pravna sredstva za potrošnike, tu sem se zgledoval po predlogu, ki ga obravnavam sam, oziroma za katerega sem sam pristojen kot poročevalec. In predlagam, da bi poleg razveljavitve eh, pogodbe lahko zahtevali kot rešitev tudi morda znižano ceno, kajti eh, preklic pogodbe ni vedno najbolj ustrezna rešitev. Potem dvojna kakovost proizvodov. To je vprašanje, ki je kar uh, emocionalno, ampak mislim, da bi ga vseeno morali obravnavati z uh, ja, ne uh, preveč veliko fleksibilnosti, ampak z razumevanjem. Z, v kontekstu ga moramo obravnavati. Vem, da je za precej kolegov v tem parlamentu to vprašanje, ki je izjemno pomembno, tudi čustveno se odzivajo na to. Uh, Ampak izpostavil bi, da je komisija na tem področju že kar nekaj storila. Naprimer, predlagala je harmoniziran postopek testiranja, ki je dobro orode, kako se proti temu boriti. Treba je ugotoviti, kaj sploh obravnavati v tem kontekstu. Hrati pa opredeliti, kakšno je trenutno stanje. Kaj se zgodi, naprimer, če gre za nek proizvod, ki naj bi bil enak v vseh državah članicah, se na enak način trži v vseh državah, dejansko pa gre za različno vsebino. Ugotoviti moramo, kdaj lahko ukrepamo v korist potrošnikov in kdaj ne. Mislim, da komisija tega področja zaenkrat ni dovolj dobro uredila in vse besedilo, ki smo ga prejeli, je dikcija izjemno nejasna, eh, kar bi povzročilo pravno negotovost. Posledično bi to privedlo tudi do uh, oviranja trgovine in hkrati do kaznovanja uh, eh, tistih, ki pa sistema ne kršijo, oziroma pravil ne kršijo. Menim tudi, da bi že sam pojem uh, proizvodi uh, različne kakovosti morali bolj jasno uh, opredeliti. Uh, V bistvu je komisija to na nek način že storila v okviru postopka harmonizacije testiranja. Morda bi lahko prevzeli kar to opredelitev. Seveda je treba tu stvari tudi preučevati po posameznih primerjih in ne eh, obravnavati vsega skupaj pašalno. Ne moremo kar reči, da obstaja eh, težava naprimer, s tem proizvajalcem, ampak je treba vsak njegov proizvod posamezno preučiti. Peto poglavje so eh, bolj jasna merila za transparentnost pri trgovanju na spletu. Torej, večja jasnost, bolj, bolj stroga merila glede prodaje na spletu, glede trženja proizvodov tretjih strani na spletu, kako lahko okrepimo pravice eh, potrošnikov pri eh, to vrstnih poslih. In komisija je tu predlagala, da se še enkrat opredelijo merila za uh, op, uh, rangiranje teh podjetij. Kot je dejal kolega Dalton, ne bi smeli uh, dajati na voljo preveč informacij, ker bi s tem lahko potrošnike tudi zmedli. Pomembno pa je, da uh, zagotovimo, da platforme ne rabijo razkrivati svojih algoritmov ker je to pač njihova poslovna skrivnost. In če bi podjetje zavezali k razkrivanju to vrstnih informacij, bi dejansko izkrivili konkurenco na trgu. Zdi se mi, da je torej predlog komisije na tem mestu dovolj dober, dovolj jasen. Potrošniki morajo to razumeti. Bi pa omenil še nekaj, kar mi je kar pri srcu. Merila ki vodijo k nakupu, so zelo pogosto tudi mnenja drugih kupcev, ki so že kupili enak proizvod. Zelo pogosto smo slišali, da obstaja celotna industrija ustvarjanja mnen o proizvodih, da so podjetja specializirana za to, da pripravljajo da, eh, fiktivna mnenja o proizvodih in jih potem plasirajo eh, na platforme teh spletnih trgovin. Morali bi to rešiti z neko e, preprosto aplikacijo, ki bi potrošniku povedala, ali gre za recenzijo, za opis proizvoda, ki je avtentičen, eh, ki je nastal strani drugega potrošnika, ali pa da gre za opis, ki ga je e, po naročilu ustvarilo neko podjetje. Med tema dvema vrstama recenzije, torej treba jasno ločiti. In ob koncu, kjer se spet posebno strinjam s kolego Daltonom in pa z Evropskim parlamentom celoti, treba je pravila glede um, zakonodaje o morbitnih garancijah ali pa pravici do vračila, ki jih je predlagala komisija, črtati, ker so to stvari, ki so že jasno urejene Če bi zdaj to povezovali z določenimi merili, določenimi ukrepi, se skupaj precej ošibili, s tem ne bi koristili nikomor. To je najbolj, najbolj preprost predpis, ki ga poznajo vsi e, potrošniki in zato ga nima smisla spreminjati. Kot rečeno, vložil sem 35 predlogov sprememb in pripričan sem, da bomo tudi v odboru in pozneje na plenarnem zasedanju stvari eh, pripeljali do dobrega konca. Upam pa, da bo seveda tudi svet eh, oblikoval splošni pristop, ki bo blizu našemu pristopu in da bomo lahko morda še pred koncem tega eh, zakonodajnega obdobja stvari lahko izglasovali, potrdili in s tem dejansko ustvarili korist potrošnikom. Hvala. Um, Hvala. Evelina Gebhardt v imenu skupine socialistov in demokratov. Gospa Senhalova pa jo nadomešča. Izvolite. Nažalost, Evelina Gebhardt ni mogla priti na današnjo sejo. Opravičuje se za to in se vam zahvaljuje za razumevanje. Gospa Gebhardt eh, bi podala naslednjo razlago svojih amantmajev ko gre za pravico do odstopa, uh, gospa Gebhardt, tako kot poročevalec uh, in vsi poročevalci v senci, uh, zavrača um, omejitev te potrošniške pravice. Um, ehm, Noče se spuščati tukaj v podrobnosti, ampak rada bi pa izrazila svoje presenečenje nad predlogom komisije, da se ta pravica um, zmanjša. Potem glede preglednosti platforme. Eh, tukaj cenimo eh, predlog komisije, da se zagotovi večja preglednost in da se nadgradi trenutni regulativni okvir. Eh, ta se še vedno osredotoča na odnose med potrošniki in podjetji. Ehm, gospa Gephardt je bila tukaj tudi pod vplivom raziskovalne skupine glede digitalnih storitev ki eh, je objavila eh, raziskavo na to temo že leta 2016, torej glede digitalnih platform. Pomembna je tudi uvedba določbe glede sistema povratnih informacij, torej da bi potrošniki morali eh, dobiti boljše informacije o tem, kateri mehanizmi se lahko uporabljajo za um, pregled in kako uh, deluje ta sistem. Potem spletni trgi. Um, gospa Gibhart misli, da je to treba razširiti še na druge platforme. V določenih državah imajo boljše definicije platform in e, te je treba ohraniti. Potem Gebhard, gospa Gebhardt e, meni tudi, da ni dovolj zagotoviti samo informacije o uh, glavnih parametrih. Uh, uvrščanja na sezname. Potrošniki morajo poznati te kriterije in morajo imeti na voljo tudi dovolj informacij, eh, s katerimi bodo razumeli, kako ta sistem uvrščanja na sezname, ta sistem rangiranja sploh deluje. Potem imamo tudi nov člen šest eh, glede odgovornosti na spletnih trgih. Potem modernizacija pravil zaščite potrošnikov. Tukaj gospa Gebhar želi povdariti, da um, pozna uh, rezultate, ki so bili doseženi z direktivo o potrošniških pravicah. Tam je bila tudi sama poročevalka v senci za skupino SND. Prišla je tudi do zaključka, da uh, predpogodbene informacije, uh, da so um, pomembne čeprav to področje ni najbolje urejeno in predstavlja veliko breme. Pomembna je direktiva za varstvo potrošnikov in pa vse, kar iz nje izhaja, ampak eh, potrošniki bi morali imeti na voljo eh, tudi druge mehanizme, da se informirajo in pritožijo, če je to potrebno. Eh, sama se bom potem tudi. Eh, oglasila v svojem imenu. Zaenkrat samo predstavljam mnenje kolegice Eveline Gebhardt. Gospa Gebhardt je podala tudi številne predloge sprememb na različne teme in eh, upa, da bodo njeni predlogi sprememb tudi vključeni v kompromise. Nasplošno pa je gospa eh, Gebhardt zadovoljna s predlogom in upa, da bo gospod Dalton skupaj s poročevalci v senci hitro prišel do kompromisov in da bo s tem tudi izboljšal predlog komisije. Skupni cilj celotne pogajalske ekipe pa bi moral biti, da se ta dosje čim prej zaključi, tako da se bo trialog začel hitro in sicer takoj, ko bo svet sprejel svoj pristop. Hvala. Sorry. Thank you. And then um, for Aldi, we have Mr. Selimovic. Hvala, gospod Selimovic, za Aldi. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Naj se najprej zahvalim gospodu Daltonu za snedek poročila, ki je odlična osnova za nadaljne delo. Trenutno eh, pregledujemo teh 500 predlogov sprememb, ki so bili dani v obravnavo in mislim, da odraža, kako zelo pomemben je ta dosje. Eh, zdaj pričakujem tudi uh, Eh, angliški prevod eh, vseh tega gradiva, ampak kljub vsemu imam že pripravljene komentarje. Alde podpira predlog, ki ga je dala obravnava komisija. Nekih drastičnih sprememb nismo predlagali, ker smo bili zadovoljni z določbami. Raje bi videli, da se namreč ta a, eh, predlog spreme, kar se da hitro še pred koncem tega sklica. Smo pa predlagali nekaj sprememb. A, In eh, nekateri kolegi vem, da so podali podobne predloge za spremembe, zlasti glede sledeče točke. Pravica do odstopa od pogodbe. Z zadovoljni smo, ker so nekateri kolegi predlagali, da se črta to, kar je predlagala komisija in sicer, da potrošniki nimajo več pravice, da vrnejo blago, tudi če so imeli priložnost, da jih testirajo več, kot je to bilo zares potrebno. Prav tako se strinjamo z ostalimi spremembami, ki so bile predlagane. Če sem, na primer, uporabljal neko napravo za pripravo kave 20 krat, bi morala delati. Ni ima smisel, da se sprašujemo, zakaj ne dela po treh dnevih. Je pa vsem vseeno, če ste uporabili že 15 krat. Že prej sem povedal v odboru, da nisem prepričan, da so dokazi, ki jih je predložila komisija, dovolj za to, da bi uh, naredili ta korak, ki je bil predlagan. To bi poslalo tudi negativen eh, signal za potrošnike in podjetje bi imela preveč manevrskega prostora, ki bi lahko sama tolmačila, kaj je prekomirna uporaba in kaj ni. Kot Eh, drugič zadovoljen sem, ker ste številni podprli to, da bi spletne strani, ki eh, objavljajo eh, kritike na spletu, da točno povejo, ali so bile te kritike tudi predmet neke revizije ali ne. Na ta način bomo imeli več transparentnosti za potrošnike. To, je nek, to so nova določila za potrošnike, ne pa za podjetja pač eh, potrošnik mora točno vedeti, kaj bere. Ko naprimer v Strasburgu, eh, v Strasburgu eh, rezerviram hotel, preberem tudi kritike in vidim, da so nekatere lažne. če imate pač izkušnje z nekega področja, lahko to preživite brez problema, ampak če pa greste v neko mesto, ki ga zares ne poznate, pa teh izkušenj nimate in te kritike vam ne a, pomagajo. Objava spletnih kritik mora biti predmet nekega, nekega vrsta pregleda. Prav tako mora potrošnik vedeti, kakšen sistem je neka spletna stran uporabila pri pregledu vseh teh recenzij oziroma kritik. Nekateri kolegi grejo predaleč glede odgovornosti uh, internetnih platform. Skeptičen sem, da bi imeli neko kontrolo nad prevladujočim vplivom ponudnika. E, to je sprememba, ki so jo predlagali nekateri e, kolegi. Prav je, da se pogovarjamo o nekem o neki uravnoteženi odgovornosti e, platform, ne pa, da gremo v napačno smer tu nismo zato, da bi škodovali podjetjem, podjetjem želimo pomagati pri rasti, hkrati pa želimo tudi zavarovati potrošnika. To ravnoteže moram najti. Veselim pa se prvega sestanka poročevalcev v senci naslednji teden. Zdaj pa zaguje gospa. Gospod Širdevan. Hvala, gospod predsednica. Ne bom pokomentiral vseh predlogov sprememb, ki smo jih vložili kot eh, levica, ampak samo štiri. Najprej eh, komentar glede pravice do vračila. Mislim, da je jasen signal, da gre tu za eno od temeljnih eh, pravic potrošnikov in tega nikako ne smemo Eh, ošibiti ali spremeniti. Mislim, da bomo tu dosegli kompromis med političnimi skupinami. Drugič, eh, globe, sankcije. Glede tega se še ne strinjamo povsem, eh, ampak mislim, da bi do sankcij moralo priti samo takrat, ko gre za hude kršitve pravil. Zato potrebujemo morda tudi sistem učinkovitih in odračilnih sankcij, ker drugače te sankcije nimajo smisla. Nikako ne smemo uh, zmanjšati ravni teh sankcij, ki jih predlaga komisija, morda bi jih veljalo celo zaostriti. Potem tretjič, spletne platforme. Uh, trenutna opredelitev teh platform je zaenkrat, po mojem mnenju, preoska in mi smo se zauzemali za širšo opredelitev. Želimo si več transparentnosti, to je ključno. Želimo si tudi, da bi te platforme bile bolj odgovorne. Vsekakor mora biti to del uh, nove ponudbe za potrošnike in mislim, da bomo skupaj s komisijo to morali še izboljšati. Potem pa še dvojne kakovost proizvodov, kar so pokomentirali že drugi. Mislim, da gre tukaj predvsem za solidarnost eh, z državljani eh, držav Srednje in pa Vzhodne Evrope, ki so najbolj pogosto um, žrtve tu vrstnih nepoštenih praks. V okviru prve priloge direktive o nepoštenih eh, trgovskih praksah bi to lahko spremenili. To smo odboru IMKO povedali že v preteklosti. Kolega Maštalka je že uložil ustrezen predlog spremembe za ta primer, ta predlog podpiram in mislim, da smo vsi skupaj na dobri poti za to, da zagotovimo dober svežen za varstvo potrošnikov, ki ga moramo v prihodnje še izboljšati. Hvala. Hvala, gospod Bozan. Hvala, gospa predsednica. Tudi jaz bi se zahvalila eh, poročevalcu za zelo konstruktiven pristop. To poročilo je odlična priložnost, s katero lahko še izboljšamo pravice potrošnikov. Moje predloge sprememb se nanašajo predvsem na odgovornost spletnih trgovcev do svojih strank. Gre za nove izzive in za nove poslovne prakse. Zelo pomembno je tudi eh, izvajati ustrezno regulacijo spletnih trgovin in s tem okrepiti zaupanje potrošnikov v spletno trgovino splošno. Ustrezno je treba tudi eh, urediti področje eh, ponujanja povratnih informacij potrošnikom, da si ti lahko ustvarijo dejansko sliko o neki storitvi ali proizvodu. Uložila sem tudi predloge sprememb glede dela besedila, ki se nanaša na dvojno kakovost proizvodov. Včeraj je bila objavljena polska študija, ki je eh, kolega pa je prav tako pred nekaj trenutki eh, omenjal podatke, na podlagi katerih se odločamo za spremembo zakonodaje. No, ta študija je tak primer. Študija je pokazala, da polski potrošniki, primerjavi z nemškimi proizvodi, ne, eh, nemški potrošniki ne samo dobivajo nižjo kakovost, ampak tudi manj proizvodov za eno isto ceno. Eh, na polskem se uporablja palmovo olje, eh, manjše količine osnovne surovine, v precejšnjem številu proizvodov so umetne sestavine, kar pa je najbolj žalostno, na polskem so proizvodi tudi. Um, oziroma za isto ceno dobite manj proizvoda kot po drugih državah. Res žalostno. To so torej naši predlogi sprememb. Predlogu uh, smo naklonjeni, treba ga bo še spremeniti, mislim pa, da bomo skupaj s poročevalcem to uspeli doseči. Omenila bi tudi, da smo na septembrskem plenarnem zasedanju eh, sprejeli predlog spremembe, s katerim bi lahko uporabili tudi prilogo. In sprememba priloge bi dejansko prenesla spremembe tudi za potrošnike in pa državljane. To je možnost, s katero lahko pomagamo ustvarjati bolj pošten trg in nekako zagotovimo, da bodo za vse veljali enakopravni pogoji. Hvala. Hvala, Andreja Švab. Najlepša hvala, gospa predsednica. Tudi sam sem se želel še oglasiti v okviru te razprave, ker sem bil poročevalec za direktivo o varstvu potrošnikov in tudi ta pogajanja zelo temeljito spremljam. Zahvalil bi se kolegi Daltonu za odlično upravljeno delo, še posebej pa Paskalo Arimono, našemu pročevalcu Zenci, ki je zelo dosleden, ne samo pri tem dosjeju. Njegov komentar, da s tem predlogom ne e, bi smeli e, določenih trgovinskih praks potisniti nazaj v urejanje v roke državam članicam, dober vsekakor moramo na evropski ravni to urejati, kajti gre za zaščito vseh evropskih potrošnikov. Ampak z minimalno harmonizacijo to ne bo možno, ker menimo, da bo to privedlo zgolj do eh, drobitve trga. In zato sem nekoliko razočaran, da skupina socialistov dopušča možnost takšne fragmentacije. Potem eh, pravica do vračila proizvoda ali pa storitve. To je predlog dober, gospod Salimovič je že povedal, da lahko jasno vidimo, da če do nekega, neke storitve ne pride, oziroma če je nek proizvod eh, nekakovosten ali poškodovan, da je treba eh, pač eh, imeti možnost do pritožbe. Sledijo pa lahko tudi sankcije. Tako upam, da bomo predlog podprli. Gospa predsednica, to je vse. Hvala. Děkuji ještě jednou za, za slovo.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 imamo tudi poročilo na lasno pobudo o, eh, kakovost, o proizvodih z dvojno kakovostjo in tudi tega se moramo zavedati tu. Poročevalec ni imel konkretnega predloga za ta vprašanja, ampak eh, odlično je, da je plenarno zasedanje parlamenta podprlo moje predloge v zvezi s tem dvojna kakovost je nekaj, kar lahko rešimo v okviru prve eh, priloge direktive o nepoštenih trgovinskih praksah. Tu pa vidimo, da imamo predlog, ki bomo še nekaj dodali na ta črni seznam eh, nepoštenih praks. Želeli bi, da se sprejme popolna prepoved proizvodov z dvojno kakovostjo. Upam, da bo to vključeno v šesti člen direktive. Rezultat tega zakonodajnega postopka pa morajo biti tudi jasne definicije. Skratka, jasno mora biti, kaj pomeni dvojna kakovost in kako naj bi uh, to tudi odpravili. Če ne, nastaja situacija diskriminacije potrošnikov. pravila oziroma izvajanje pravil pa morajo potem preveriti nadzorni organi. Najlepša hvala. Gospa Rodriguez Galinda za komisijo. Ja, najlepša hvala, gospod predsedujoča. Hvala tudi poročevalcem in poročevalcem osencev in vsem ostalim članom tega odbora za vse predloge sprememb, ki so že bili eh, podani. Najlepša hvala tudi za razlage. Veliko predlogov sprememb gre v isto smer kot pa uh, predlog komisije in sicer, da moderni, moderni, moderniziramo pravila, več transparentnosti in tako naprej. Najprej dvojna kakovost, najprej bi se lotila tega, zakaj komisija ni predlagala prepovedi dvojne kakovosti in zakaj nismo tega dali na črni seznam. Želeli smo se lotiti tega problema, upoštovajoč glavno načelo tudi direktivo nepoštenih eh, trgovinskih praksih. Sicer od primera do primera moramo presoditi, ali je prišlo do neke diskriminacije. Tudi upoštevati moramo odločitev potrošnika, da kupi nek proizvod. Zlasti, ko pride do dvojne kakovosti, zna biti zelo težko se vnaprej odločati, kdaj je dvojna kakovost zavajajoča, kdaj ne. Včasih eh, so različne sestavine proizvoda tudi upravičene iz različnih razlogov, potem pravice do odstopa od pogodbe. Vemo, da je to najbolj kontroverzen del našega predloga, vem, da vas, da vas ne bom prepričali na današnjem sestanku, želela pa bi malce porgumentirati, zakaj smo se odločili, kot smo. In sicer nismo želeli potrošnikom odzeti pravice do odstopa pri prodaji daljavo. Izjema bi bila samo tisti primer, ko je bil proizvod uh, uporabljen večkrat, kot je bilo to potrebno, da, zato da se ga testira. S tem predlogom bomo se izognili temu, kar se dogaja zdaj, ko se pač trgovec pogosto pogovarja s potrošniki v zvezi s vrednostjo a, blaga, a, potem prodajalec, zelo težko uporabljen proizvod eh, prodan na rabljenem trgu in tako naprej. Potem sankcije. 4 odstotke promo, prometa smo predlagali kot maksimum. In samo za tiste kršitve, v zvezi s katerimi sodelujejo nacionalni organi za varstvo konkurence. Zakaj nismo predlagali svetovnega prometa kot v GDPR-ju, naprimer v primeru, o katerem se pogovarjamo tu, se o sankcijah odloča na nacionalni ravni, gre za zaščito potrošnikov. Zato je referenčno izhodišče a, promet zadevne države članice. Potem transparentnost. Namen našega predloga ni, da bi. A, dali preveč dela platformam oziroma da bi dali preveč informacij potrošnikom. Dali bi samo to, kar je potrebno. V našem predlogu pa se nismo spuščali v vprašanje odgovornosti nasploh. To počne direktiva za e-trgovino in bolje bi bilo, če odgovornost postimo kar v tistem zakonodajnem aktu. Ampak, če platforma izvaja prakse, rezultat katerih je zavajanje ali pa nepravične trgovinske prakse, potem bo platforma odgovorna na podlagi direktive o nepoštenih trgovinskih praksah. Na koncu naj še ponovim, da je komisija pripravljena sodelovati s svetom in parlamentom glede tega predloga. Zelo smo hvaležni, ker se je ta odbor odločil uh, pospešiti sprejem te zakonodaje. Sodelujemo tudi z avstrijskim predsedstvom, zato da bi pospešili zadeve tudi na svetu. Smo pa pripravljeni pojasniti zadeve, ne zato, ker smo mnenja, da je predlog trenutno slab. Tudi pri prejšnjih eh, Eh, zadeva, ki smo jih obravnavali, zastopniške tožbe in tako naprej, nismo bili mnenja, da so predlogi, ki smo jih podali, slabi. Vemo pa, da so so zakonodajalce izrazili neke pomisle, ki jih je treba primerno obravnavati. Hvala in na, za, na zadnje še dan, da je to naš poročevalec. Ja, najlepša hvala, hvala tudi vsem kolegom, ki so se oglasili. Jasno je, da smo si kar blizu glede teh glavnih zadev in pripričan sem, da bo napredek hiter. Želel pa bi pokomentirati par zadev komisija mislim, da se mora zavedati, kako močno stališče imamo glede pravice do odstopa od pogodbe. Vsaka, vse, vse, vse skupine so povedale, da se pač ne strinjajo s komisijo, tako da parlament pač ne bo podprl komisije in mislim, da je to tudi prav. Zato, ker bi na podlagi vašega predloga potrošniki izgubili ogromno pravic, več moči pa bi dobil uh, tisti, ki prodaja. Mislim, da pri tem zares nismo pripravljeni popustiti. Glede sankcij, ELS uh, je umilila tudi sankcije. Jaz lahko podprem to, kar je povedala komisija in sicer problematično bi bilo izhajati iz. Uh, Eh, globalnega prometa. Če tri ali štiri države članice sankcionirajo podjetje na podlagi eh, globalnega svetovnega prometa, bodo pač eh, kaznovani trikrat, štirikrat v istem znesku. To ne bo šlo. Če imamo, naprimer, neko kanadsko podjetje, ki je ogromno kanadsko podjetje, ampak potem samo v majhni meri posluje v Evropi, uh,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 Eh, vedno lotevala tudi vprašanje sankcij. To pa bi, bila tudi, uh, to pa, to bi bilo tudi pravzaprav slabo za potrošnike, saj nekatera podjetja sploh ne bodo prišla na evropski trg, če imajo pač ogromno, če ogromno poslujejo po svetu, pa se odločajo ali priti v Evropo ali ne, se bodo na podlagi tog teh sankcij morda odločili, da v Evropo ne pridejo. Sicer pa se strinjam, da imamo zelo močen režim za sankcije, a mora pa biti hkrati tudi sorazmeren. Glede dvojne kakovosti, Razlog, zakaj nismo dali nekaj bolj konkretnega obravnava, je to, da je to, ker smo še pripravljali uh, eh, poročilo na lasno pobudo. Smo pa slišali pomisleke številnih, katerimi se tudi sam v določeni meri strinjam in mislim, da bi lahko okrepili to besedilo. Malce me je skrbelo, ko sem slišal uh, predlog, da bi pa vsem prepovedali dvojno kakovosti. Obstajajo namreč legitimni razlogi, zakaj imamo blago različnih kakovosti različnih držav članice, naprimer zakonodajni predlogi, naprimer ribe palčke. V določenih državah članicah imajo različno razmerje, eh, naprimer pri ribi meso nekje zahteva več, nekje manj v ribih palčkah. Potem so tudi različne preference, kar zadeva okus. Britanski proizvajalec, na primer, je pač um, imel en proizvod za Združeno kraljestvo, enega za Polsko, potem pa ni dobil dobavitelja za proizvod za Polsko uh, in jim je začel dobavljati britanskega in ga še ni kupoval, zato ker jim ni bilo všeč. Potem pa je tudi Guja se zavzel za to, da bi morali imeti solidarnost, da bi morali biti solidarni z vzhodnimi državami članicami. Moramo biti tudi solidarni glede proizvajalcev, na primer, in pa dobaviteljev. Um, proizvajalci škroba, naprimer, trenutno proizvajajo škrob v, v vzhodnji Evropi, ki gre potem v Coca-Colo in v druge, uh, druge pijače. Če pa bomo določili, da moramo uporabljati škrob iz uh, drugega porekla, naprimer iz eh, rdeče uh, pese ali pa uh, sladkornega trsa, se bo ta proizvodnja preselila iz vzhoda v Francijo. Skratka, to so problematične zadeve, tako da ne zagovarjam popolne prepovedi. Kot so povedali nekateri poslanci, mislim, da bi lahko še nekaj dela vložili v to, da bi bilo vse skupaj bolj jasno v vodnih izjavah. Mislim, da bi lahko v vodnih izjavah bolj točno razložili, kaj želimo doseči. Mislim, da obstaja dobre možnosti za to, da se doseže kompromis. Smo pa že sprejeli v preteklosti zelo močen mandat eh, in mislim, da moramo ga uporabljati tudi v prihodnosti. Paziti pa moramo, kakšne eh, nenamerne posledice bodo povzročile te spremembe, ki jih predlagamo to. Pri platformah imamo različne stališča, glede na primer recenzije oziroma kritik na spletu. Zavedati pa se moramo tudi, da so kritike dale veliko moči potrošnikom. Vsak potrošnik ima zdaj možnost, da pač oceni nek eh, proizvod eh, in te ocene imajo veliko težo pri odločitvah potrošnikov. Bomo zdaj sprejeli nek postopek za verifikacijo, dokazilo nakupa, naprimer, to bi bilo zelo težavno. Kako bo, naprimer, platforma vedela, če je nekdo obiskal eh, neko turistično znamenito, zlasti če je vstop brezplačen. Nekateri postopki za preverjanje že obstajajo in jaz sem tudi sam eh, že bil na spletnih straneh, ko sem poskušal dati oceno, pa so mi rekli, da ja moram um, poslati račun eh, za hotel. To mi je bilo preveč, nisem želel pošiljati računa in rezultat je, da potem ocenjujejo oziroma kritiko podajo samo tisti, ki eh, so nezadovoljni s eh, proizvodom oziroma storitvijo. Mislim pa, da potrošniki tudi zelo hitro opazijo, katere ocene so lažne in katere ne. Skratka, nek sistem potrebujemo, ampak ne smemo se preveč ukopati glede tega. Pa še nekaj glede odgovornosti. Stališče komisije, ki ga podpiram, Torej, komisija želi jasno povedati, s kom sklenite pogodbo. Če kupujete na Amazonu, mora biti zelo jasno, ali kupujete od Amazona ali pa od nekega tretjega podjetja. To je zelo pomemben del tega predloga. Te informacije morajo priti do potrošnika. Bom še enkrat uh, pogledal predle, predlog skupine SND, ampak če bo platforma postala odgovorna, bo končen rezultat to, da bomo posle prenesli iz majhnih podjetij na Amazon. Če bo Amazon tako in tako odgovoren, potem sploh ne bodo poslovali z majhnimi podjetji, ampak bodo prodajali sami. Pri vseh teh zadevah mislim, da nismo tako zelo daleč drug drugemu, ampak moramo biti zelo previdni glede uh, posledic, ki bi znale um, nastati zaradi sprememb, ki smo jih predlagali. Pripričan sem, da bomo poročilo, dobro poročilo sprejeli hitro in se pozivam še enkrat, da sprejme svoje stališče. Vse dokler nimamo stališča sveta, tudi um, vemo, da se bomo teže pogajali in izpogajali besedilo, ki bo dobro za potrošnike. Prav, najlepša hvala. 22. novembra bomo glasovali o tem poročilu, nadaljevali pa bomo z naslednjo in zadnjo točko. Danes dopoldan gre za obravnavo osnutka mnenja o vzpostavitvi Evropskega obrambnega sklada. Gospod Lopeš iz Turiš White je naš poročevalec. Eh, Hvala, gospa predsedujoča. Do leta 2020 smo že um, oziroma sprejeli uh, poročilo o razvoju uh, obramne industrije, v katerega smo želeli vključiti tudi uh, MSP-je in uh, podjetja, ki imajo srednjo kapitalizacijo. Želeli smo vzpostaviti enoten trg na, trgu, na področju obrambe, ampak to bomo stvarili samo, če ga bomo aktivno promovirali. Zato smo se odločili, da bi favorizirali tiste projekte, ki vključujejo tudi udeležbo MSP-jev iz drugih držav članic, ki niso država članica glavnega konzorcijuma. Prav tako pa moramo promovirati rezultate projektov to vrstnih sodelovanj. Sklad mora biti zastavljen tako, da uh, daje prednost MSP-jem in inovativnim rešitvam. Ta točka je še vedno uh, najpomembnejša točka za razpravo za naslednje proračunsko obdobje. 14. člen se nam zdi zdaj dober, zlasti tretji odstavek. Predlog Evropske komisije je dober, želeli pa bi ga ukrepiti s predlogom spremembe, ki bi ga vključili po uh, razvojnih ukrepih in sicer, da bi morali uh, zavarovati uh, um, tudi čezmene sodelovanja v državah članicah. Prav tako želim izpostaviti, kako pomembni so standardi in pa interoperabilnost, vse, kar proizvedemo skupaj. Um, pač tu moramo biti prepričani, da lahko uporabljamo te proizvode v različnih državah članicah Evropske unije. Evropska unija mora dopolnjevati in eh, sodelovati zato, da bi, uh, bi, zato, da bi uh, proizvajali kar se da napredne obramne proizvode, upoštevajoč skupne standarde. Na ta način se bomo izgubili podvajanju in na bolj učinkovit način uporabili sredstva davkoplačevalcev, izboljšali bomo interoperabilnost eh, obramne opreme, tudi fragmentacija bo manj, to bo tudi spodbudilo več konkurenčnosti evropske obramne industrije. Tehnične specifikacije in pa skupni standardi so ključni, če želimo okrepiti medna, oziroma čezmejno sodelovanje različnih podjetij v državah članicah. Ker zadeva obramni trg, opažamo, da trenutni instrumenti notranjega trga za promoviranje učinkovitega sodelovanja med državami članicami in izkoriščenja ekonomije obsega niso bili uspešni obstaja konsens glede tega, da bi z boljšim sodelovanjem lahko prišlo do konsolidacije evropskega obramnega trga in tudi več, eh, eh, bolj učinkovit bi bil ta, ta, ta trg. Bolj učinkovit trg obrambe bi prispeval tudi k večji učinkovitosti in bo izboljšal tudi vrednost, ki jo bodo države članice dobile od uloženih sredstev. Ocenjuje se, da so deriverni stroški zaradi pomankanja sodelovanja med državami članicami v sektorju obrambe 25, od 25 do 50 milijard evrov vsako leto. Ta sklad je lahko tudi katalizator za uh, um, industrijski sektor, ki bo na ta način bolj konkurenčen in se bo odzival na popraševanje evropskega eh, obramnega sektorja z bolj interoperabilnimi proizvodi. Če bomo v Evropi lahko eh, vzpostavili nek sektor odličnosti na področju obrambo, bomo tudi zagotovili strateško avtonomijo Evropske unije in se pripravili na izzive v prihodnosti Evropska unija se pripravlja na to, da bo odigrala tudi više vlogo na mednarodni ravni. 80 odstotkov um, izdatkov na področju obrambe je trenutno izvedenih na nacionalni ravni, tako da obstaja tveganje za podvajanje. Potrebujemo torej dober sistem, prav tako pa moramo odpreti nacionalna javna ročila na tem področju. Želim dodati tudi to, da se se zavedam, da smo ravno kar uh, zaključili razpravo v zvezi s nacionalno participacijo podjetij, to je formula 3 plus 3. Uh, eh, tako da mislim, da nima smisla, da se v to spuščamo v okvir tega poročila. Najlepša hvala. Thank you. And then, uh, for the... Najlepša hvala Viržini Rozje za socialiste demokrate, ampak je ni tu gospod Selimovič Alde. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospodu Lopezu Vajtu bi se želel zahvaliti za odličen osnutek eh, poročila. Strinjam se številnimi zadevami, ki so očitne tudi, če ste aktivni na področju evropske obramne politike. Tako da se eh, veselim sodelovanje z njim. Za tiste, ki delamo na tej temi, vemo, da je evropski obramni trg trg kjer je ogromno tržnih neuspehov, ki so nastali zaradi različnih razlogov. In sicer obramni sektor, oziroma značilnost obramnega sektora, so vedno večji stroški, vedno večji stroški opreme in raziskave razvoja, s katerimi omejujemo uporabo novih proizvodov in to omejuje tudi inovacijsko kapaciteto držav članic in industrije. Prav tako je prišlo do reza proračuna na področju obrambe Evropske unije v zadnjih desetih letih, skoraj da vsaki državi in to je zlasti vplivalo na izdatke za opremo. Prav tako ni dovolj sodelovanja med državami, med državami članicami, samo 16 odstotkov se opreme uh, je bilo leta 2016 nabavljenih s skupnimi naročili in to ni doseglo 3, 35 odstotkov. To je bila tudi dogovorjena mera. Zato je ta sklad zelo relevanten. Strinjam se s poročevalcem in sicer, da bi moral eh, sklad se osredotočiti na čezmejno sodelovanje, potrebujemo več spodbud za uh, to vrstno sodelovanje. Strinjam se tudi s tem, da bi moral ta sklad eh, prispevati k eh, odličnosti pri razvoju tehnoloških rešitev. Evropa zaostaja in prišel je čas, da se zbudimo. Kot drugo, strinjam se s poročevalcem, da je ED, EDP dosje ravno kar bil zaključen in so zakonodajalci so pred kratkim sprejeli dogovor v zvezi s tem tako, da ni treba odpra, odpirati določenih zadev, ki smo jih že obrnavali na naših odborih. Želel bi izpostaviti, da mora ta sklad delovati na področjih, kjer smo sprejeli uh, Eh, odločitve. Naprimer, eh, te izvršne eh, strukture, ta kompromis, ki so ga dosegli v treh državah članicah. Mislim, da ni zdaj čas, da poskušamo sprejeti nekaj novega. Vedno pa lahko kaj izboljšamo. Zato bi najprej želel opozoriti na splošne stališče in sicer Evropski sklad mora biti v korist vseh, vsem državam članicam, ne glede na to, kakšno bo lasništvo. Zato sem mnenja, da je predlog komisije s to zahtevo, da industrija, ki ni v lasništvu Evropske unije, ne bi smela biti v kontroli treh, a, eh, tretjih držav, to, je, to so prestrogi zahtevi. Obramna industrija severnih držav bo namreč izključena s to formulacijo. Izključili bi tudi nekatere države, ki imajo industrije, ki izpolnjujejo vse varnostne zahteve, tako da predlagam, da bi to zahtevo glede kontrole zožili na ekskluzivno kontrolo. S tem bi se lahko strinjal. Skrbi me tudi to, da predlog komisije trenutno ne odpira sodelovanja s strateškimi državami partnericami zunaj Evropske unije, če projekti izpolnjujejo cilje sklada. Uh, mehanizem pridruženih držav mora biti eh, fleksibilen, zato da bi tudi po brexitu eh, nastale priložnosti za Veliko Britanijo skupaj z drugimi državami, kot so naprimer Norveška, Švica, Islandija in tako naprej. Kot tretje, komisija vedno trdi, da mora ta sklad okrepiti udeležbo MSP-jev v kolaborativnih projektih. Ja. Izkušnje iz pripravljalnih ukrepov kažejo, da je participacija MSP-jev tam okoli 30 odstotkov, kar je dobra številka, ne želim pa, da bi se zdaj to uh, znižalo, zato ker postavljamo večji sklad. Zato predlagamo v svojem predlogu spremem, da vsaj 20 odstotkov vsega proračuna spodbuja tiste ukrepe, kjer sodelujejo MSP-ji ali podjetja srednje visoko kapitalizacijo. Pa še nekaj smo predlagali sporočevalcem, in sicer ukrepi, ki niso etično spremljivi, bi morali biti zavrnjeni v katerikoli fazi izvajanja projekta. Prav tako smo podali predloge spremembe v zvezi s trokovnjaki, ki bodo revidirali projekte, zato da bi zagotovili, da obstajajo pravila, s katerimi se izognemo konfliktom interesov strokovnjaki morajo prihajati iz čim širšega nabora držav član in z veselim se uh, dela na tem dosegu z drugimi uh, poročevalci v senci. Najlepša hvala, Vržini Rusija. Hvala, gospa predsednica. Najprej bi se poročevalcu zahvalila za vso razlago. V Evropski uniji se soočamo z izzivi, ki destabilizirajo naš, naše celine, zato se zopet pogovarjamo o obrambi. Res je, da moramo zagotoviti več varnosti. Spričo teh novih um, iz, izzivov moramo imeti več Evrope, zato da bi zavarovali državljane. In to je tudi smisel predlogov, ki jih je podala komisija, ki sledijo um, programu ED, EDP, ki smo ga sprejeli že pred eh, nekaj časa. S tem programom, ki se predlaga tu, bi zaponeli vrzel na področju ulagan v sektorju industri eh, obramne industrije, prav tako pa bi odpravili fragmentacijo in podvajanje, ki čemu smo trenutno priča v evropskem opravnem trgu. Tako da lahko izboljšamo našo učinkovitost in ustvarimo več sinergij in eh, dosežemo ekonomijo obsega in uporabimo notranji trg. Kot poročevalec tudi jaz eh, pozdravljam ta predlog komisije glede osnutka mnenja našega poročevalca se lahko strinja z določenimi točkami, ki izhaja tudi iz mnenja, ki smo ga sprejeli glede prejšnjega inštrumenta EDIDP. Tako da se lahko strinjam s tem, da moramo okrepiti interoperabilnost in kako pomembno je spoštovati obramni svežen in eh, spoštovati direktivo o javnih naročilih eh, na področju obrambe pri pogajanjih bom sama zelo pazljivo spremljala, kaj se bo zgodilo s temi etičnimi vprašanji. Komisija ima zdaj neko kontrolo nad projekti, um, ki jim bo omogočila, da prekine izvajanje nekega projekta, če ne izpolne vseh zahtev, kar zadeva etike. Mislim, da moramo storiti še več, um, zato da bi tudi parlament imel nekaj kontrole glede tega vprašanja. Prav tako pa bo zanimivo spremljati, kaj se bo zgodilo s udeležbo tretjih držav v teh programih. Gre za konec koncev vprašanje eh, evropske suverenosti, ki jo treba obraniti. Najlepša hvala vsem kolegom in poročevalcem. Hvala. Merci beaucoup, Enen. Najlepša hvala. Zdaj pa še gospod Sulik. Najlepša hvala. Strinjam se, da mora ta uh, sklad privesti do uh, večje konvergence na hm, področju eh, obramne in vojaške industrije in da lahko s tem skladom tudi pomagamo pri oblikovanju bolj ugodnih cen. To sta amandmaja 9 in 10. Evropska unija je znana potem, da nima na voljo toliko vojaških zmogljivosti kot naprimer ZDA, je pa bolj raznovrstna pri tem. To tudi pomeni, da moramo poskrbeti za večjo interoperabilnost. To sta eh, predloga sprememb 4 in pa 12. Strenjam se tudi z predlogom spremembe 5, kjer govorimo o vsaj dveh sodelujočih državah članicah. Tu ne smemo pozabiti tudi na Združeno kraljestvo, kajti v petem členu piše, da članice EFTE e oziroma e-, Evropskega gospodarskega prostora prav tako lahko sodelujejo pri teh projektih. Ampak Eh, takšno besedilo bi izključevalo Združeno kraljestvo in sploh na obramno varnostnem področju bi bilo to škoda. Velika podjetja iz te države bi morali eksplicitno omeniti. Prav tako mi je žal, eh, ker ne vem, kako so avtori eh, prišli do številke 13 milijard evrov. Upam, da to ni neka neključna številka. Kajte, na vsak način bi morali um, pritiskati v smer, uh, po kateri bi sklad ostal kar se da neutralen. Če gre za 13 milijard evrov, bo neverjetno prišlo do prerasporejanja teh sredstev tudi iz drugih skladov, ampak um, naših državljanov ne bi smeli še bolj obremenjevati. Ta sredstva bi morali najti druge. Hvala. Hvala. Gospod Čerdevan iz Gue. Hvala, gospa predsednica, hvala tudi poročevalcu. Neverjetno vas eh, ne preseneča, kolegice in kolegi, da moja politična skupina načeloma kritično gleda na predlog komisije in pa tudi na poročilo Evropskega parlamenta. Ne zato, ker eh, naše razumevanje eh, iskanja rešitev v konfliktih ni enako kot pa vaše seveda lahko to mm, povzamemo na mm, drugačen način. Lahko bi tudi rekli, da smo antimilitaristi, ampak ne gre za to. Gre za to, da se sredstva prelivajo iz kohezijskih, strukturnih in ostalih eh, pozitivnih skladov v ta evropski eh, obramni sklad. Tega pa si ne želimo, kajti v času konjunkture te povečane gospodarske rasti bi morali izkoristiti. Eh, pozitivne trende in druge sklade eh, bolj okrepiti. Nažalost pa se to ne dogaja, kajti vsi ti eh, viški se preusmerjajo v Evropski obramni sklad. Komisija sicer tu pravi, da bi ta sklad imel pozitivne učinke na gospodarske in socialne trende v državah članicah, ampak mi temu ne verjamemo. Še vedno smo v zelo težavni situaciji. Uh, tudi zaradi krize, ki je Evropsko unijo prizadela pred nekaj leti in zato menimo, da predlagana pot ni prava. Če pa vas moji politični argumenti niso pripričali, pa bom navedel nekaj pravnih. Evropski obramni sklad in pa prvič omenjena vrstica varnost in pa obramba v evropskem proračunu po našem mnenju kršijo. Eh, prepoved financiranja obramnih eh, in obraževalnih dejavnosti v okviru pogodbe delovanja Evropske unije. Tam jasno piše, da financiranje eh, vojaških in obramnih eh, dejavnosti, kar piše v 41. členu pogodbe, ni dovoljeno. Ustrajamo pri tem, kajti zakonodajalec se vedno sklicuje na obramne in varnostne vidike, ampak Pravno gledano to ne zdrži, tako da bomo tudi v zvezi s tem pripravili ustrezne predloge sprememb. Hvala. Hvala, zdaj pa še enkrat poročevalec. Um, um, e, Zahvaljujem se vsem kolegom za njihove prispevke. Omenil bom še eno majhno temo, ki se je spet pojavila, eh, tudi v mojem poročilu jo obravnavam. In tudi eh, Britanci iz EKR so zelo aktivni na tem področju, ker gre za Brexit in za Združeno kraljestvo. Eh, sam imam zelo mešane občutke glede tega. Sam nisem podpiral Brexita in žal mi je, da se je britanska vlada tako odločilo, oziroma britansko ljudstvo in zdaj britanska vlada. To bo seveda imelo posledice. Po drugi strani pa mislim, da je Združeno kraljestvo ključnega pomena za to, da imamo skupen strateški ukvir na področju obrambe. In želeli bi si, da tudi potem 27 držav članic ostane povezanih z Združenim kraljestvom. To bo zame prednostna naloga. Ampak Eh, očitno mm, tudi britanska podjetja ne želijo vsa sodelovanja in mm, to sodelovanje bo prekinjeno 29. marca naslednje leto. Zavedam se pomena Združenega kraljestva. Omenjali ste tudi um, Islandijo, Norveško, Švico in druge države, s katerimi sodelujemo. Ampak eh, Zdaj se pogovarjamo predvsem o Združenem kraljestvu. Rad bi s kolegi imel odprto razpravo o tem. Ehm, bom še razmislil o tem, kako bi vključil to v poročilo, ampak eh, izpred oči nikakor ne smemo izpustiti evropske suverenosti na obramnem področju. Samo to sem želel povedati, sicer pa vidim široko soglasje glede mojega poročila. Eh, določene stvari bomo še razčistili, naprimer s kolegom iz skupine Alde. In upam, da bomo pripravili dobro poročilo. Hvala vsem. Hvala. Rok za vlaganje predloga spremembe je jutri ob 12. Predloge bomo obravnavali na sestanku 5. novembra, o njih pa bomo takrat tudi glasovali. Tako, s tem pa lahko tudi končamo za dopoledne in nadaljujemo popoldne. Hvala.